So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte die Abstimmung. Tako, kolegice in kolegi, prosim, če pripravite glasovalne kartice. Potem lahko kar tako začnemo z glasovanjem. Dnevni red se je zopet nekoliko spremenil. Najprej imamo ugovor v skladu členom 882, zahteve za okoljsko primerno zasnovo grelnikov vode in hranilnikov tople vode. Potem sledi točka 9, nespremenjena. Potem 10, ponovna industrializacija Evrope. Za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti. Potem eh, sledi sprememba direktiva EU backloadingov. To bomo predstavili in eh, predtem glasovali o fluoriranih pogrednih eh, plinih. Torej, najprej ugovor v skladu 882, glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 51 proti, po pomoti. Samo Karl Schlitter je za. Sem mislil, da glasujemo o fluoriranih plinih. Ja, to, to je problem. Dobro, smo vzeli na znanje, da je Karl Šljuter pomotoma glasoval za. Dobro, naslednja točka torej, moje poročilo. Torej, glasujemo odgovorjene besedilo v trilogu, samo eno glasovanje, zopet elektronsko, prosim, glasujte. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. 54 za, 2 proti sprejeto. Gremo naprej. Gut, dann geht's weiter. Dobro, potem pa gremo kar lepo naprej. Poročilo Čimanski, ponovna industrializacija Evrope. Tu pa imamo amandmaje. Najprej amandma 19 za. Proti? Zdržani, zavrnjeno. 20 za. Proti? Zdržani. Elektronsko preverimo, prosim. Amandma 20. Ste vsi glasovali? ELS en preveč. Dva preveč. Zdaj je v redu. Konec glasovanja. 31 za, 27 proti, en vzdržan, torej sprejeto. 21 za. Proti. Vzdržani. Tudi 21 preverimo elektronsko. Glasujemo. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja je raz en preveč zopet. Bi lahko en od kolegov iz ELS lepo prosim omaknil svojo glasovalno kartico? Tako. Torej sprejeto 31 za 29 proti 1 zdržan. 22 za proti zdržani sprejeto. 23 za proti vzdržani? Ni najbolj jasno. Elektronsko, prosim, preverimo. Glasujemo. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Sprejeto. 24 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 37 za. Proti zdržani. Preverimo, prosim. Preverjamo 37. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25 za. Proti. Preverimo elektronsko, prosim. 25. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. No, jasno sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. E, potem e, konsolidirani amandma 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 in sicer po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, tudi sprejeto. Potem gremo naprej, konsolidiranje menima dve za, proti, zdržani, sprejeto. 35 za. proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 odpade, konsolidirani med 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto enotno vzdržani sprejeto. 48 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani sprejeto. 57 za, proti, vzdržani sprejeto ni najbolj jasno. Preverimo še enkrat. 57 proti sprejeto. 58 za. Proti. Zdržani. Ni najbolj jasno. Preverjamo elektronsko. Amandma 58. Glasujemo. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja sprejeta. Gremo naprej. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo naprej. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. 72 za. Preverjamo 71, dobro, preverjamo 71 elektronsko. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 72 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 74 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 75 za proti, vzdržani zavrnjeno. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo naprej, 77, 78 in 79 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. 83 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Dobro, preverjamo 83 elektronsko. Ste vsi oddali glas? LS, dva preveč. V redu. Konec glasovanja, sprejeto. 84 za. proti, vzdržani. Glasujemo elektronsko, premalo vas je dvigovalo roke. 84, preverjamo. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 85 in 86 skupaj. Za. Proti vzdržani, sprejeto. Gremo naprej, 91 za, proti, vzdržani, sprejeto. 92 po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani vzdržani. Preverjamo 92, drugi del. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Sprejeto. 93 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 94 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 96 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. Mm. Ni jasno. Glasujemo elektronsko, amantma 99. Ste vsi oddali glas? ELS 2 preveč. Dobro, jasno sprejeto. 101 za. Proti. Sprejeto. Gremo naprej. 103 in sicer po delih. Ne. 103. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 104. Ta je brezpredmeten. 105 tudi. 106 tudi. 107 je naslednji. Za. 107. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 109. Za proti, vzdržani sprejeto. 111 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto, 112 za, proti, vzdržani sprejeto, 113 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo naprej, amadma 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani sprejeto. Pet za, proti, vzdržani sprejeto. Šest za, proti, vzdržani sprejeto sprejeta. Kaj zdaj naredimo? Odmor? Malce tole moteče. Dobro, sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. 8, 9 in 10 skupaj. Glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 je brezpredmeten, gremo naprej. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, prvi del, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti. Proti. Preverimo elektronsko, prosim. 14. Preverimo elektronsko drugi del. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 12 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 16 za proti, vzdržani sprejeto. 17 za, proti, vzdržani sprejeto. 18 za, proti, vzdržani sprejeto. In elektronsko končno glasovanje, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 54 za, 7 proti, 5 vzdržanih. Čestitke poročevalcu. Tako, zdaj pa gremo naprej. Fluoridni plini. Jetzt starten wir die Abstimmung zu den f Torej, nadaljujemo. Glasujemo o predlogu floriranih plinih. Najprej amandma 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dobro, preverjamo konsolidiranje amandma 1. Florirani plini, ja? Danes zjutraj, danes zjutraj, bom še enkrat poskusil, danes zjutraj smo spremenili vrstni red dnevnega reda, tudi na začetku današnjega glasovanja sem to še enkrat povedal. Zdaj glasujemo o predlogu o fluoriranih plinih. Upam, da imate pred seboj pravilno, pravilni glasovalni seznam, tako da boste vedeli, kaj počnemo. Torej, konsolidirani amandma 1, fluorirani plini. Elektronsko, prosim. Haben alle abgestimmt? Die EVP. Ste vsi glasovali? ELS, tri je preveč ste zdaj. Še dva. Es sind zwei zu viel. Dva preveč. še eden preveč. En poslanec ELS preveč glasuje. Mi dovolite kratek premor, da to rešimo. Kako dolgo? Richard, kako dolgo? Tri minute. Prav. Die Sitzung wird wieder. Tako, nadaljujemo z zasedanjem. Morda vam lahko malce pomagam s tem, da vam povem, kdo je član in kdo je nadomestni član, tako da bo to jasno. Vedno je lepo potem spoznati tudi nova imena. No, mislim, da pa zdaj lahko ponovno začnemo. Bom še enkrat poskusil. Glasujemo torej o predlogu o fluoriranih plinih, konsolidirani amandma 1. Elektronsko, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. ELS, dva preveč, zopet, dajte no. Vam še enkrat preberem imena članov in nadmestnih članov. Naredimo tako, da bo jasno, kdo je član, kdo pa ne. Če je, to, če je tako težko. Ali nam bo zdaj uspelo, morda vendarle bo. Lepo bi bilo. No, poskusimo zdaj tretjič. Fluorirani glas, eh, plini. Konsolidirani amendma 1. Glasujte, prosim, elektronsko. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 42 za, 21 proti, nič vzdržanih. Gremo naprej. Amandma 86 za, proti, vzdržani. Ni jasno, elektronsko preverjamo, prosim. 86 elektronsko. Šest in osemdeset, elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. 89 za. Proti. vzdržani. Preverimo elektronsko. 89 preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 33 za, 29 proti, torej sprejeto. Gremo naprej. 87 tran 8 93 in 30. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Gremo naprej. 93 in 11. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 92. Torej, 92, prosim. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Gremo naprej. Konsolidiranje amandma 7 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 98 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. 100 za, proti, vzdržani, sprejeto. 101 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, sprejeto. 105 za, proti, vzdržani, sprejeto. 107 za, proti, vzdržani, zavrneno. 107 preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 108 za. proti, vzdržani. Preverjamo. 108 preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 109 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 110 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 111 za proti, vzdržani sprejeto. 112 za, proti, vzdržani sprejeto. 8 za, proti, vzdržani sprejeto. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 113 za, proti, vzdržani, sprejeto stran 12 za proti, vzdržani sprejeto. 115 za proti, vzdržani zavrnjeno. 116 za proti, vzdržani preverimo. 116 preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrjeno. 117 za. Proti. Vzdržani. Zavrjeno. Preverjamo torej 117. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 119 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 118 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 121 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 120, 122 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. 123 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 124 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 125 za, proti, vzdržani. Ni jasno, 125 preverimo elektronsko, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 126 za. Proti. Bo zdržani sprejeto. 127 in 129 skupaj za. Proti. Bo zdržani. Zavrneno. Preverjamo. Dobro, 127 in 129 preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. 128 in tran 13 odpadeta naprej 130 za. Proti. Vzdržani. Zavrneno. 132 za. Proti? Vzdržani. Sprejeto. 9 za. Proti? Vzdržani. Sprejeto. 135. Prvi del. Za. Proti? Vzdržani. Zavrjeno. Drugi del za. Proti? Vzdržani. Tudi zavrjeno. Gremo naprej. 133 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 134, a ne, najprej 133 preverjamo elektronsko. 133 elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 35 proti 32 za zavrnjeno. 134 za proti, vzdržani sprejeto. Tran 14 in 13 ne glasujemo, potem imamo maja 10 in 136 za proti, vzdržani sprejeto. 11, 137 in 138 za proti vzdržani sprejeto. 139 za. Proti, vzdržani sprejeto. 12 za. Proti, vzdržani sprejeto. 141 za. Proti, zavrnjeno. 140 za. Proti, vzdržani sprejeto. Preverimo. 140 preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 143 za. 143 proti. Vzdržani zavrnjeno. 142 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Ni najbolj jasno. 142 glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 145 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 144 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 146 za. Proti održani, sprejeto. 147 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 148 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Konsolidirani amandma 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo naprej. Amandma 18 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 161 za, proti, vzdržani, sprejeto. 162 za, proti, vzdržani, sprejeto. 165 za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji amandmaji so brezpredmetni in 21 je naslednji za. Proti? Vzdržani sprejeto. 164 za. Proti? Vzdržani sprejeto. Konsolidiranje ima 5 za. Proti? Vzdržani sprejeto. Zdaj pa preskočimo par strani. In sicer Nadaljujemo na strani 14, amandma 217. Ste vsi našli? 217. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 216. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 218. Za. Proti vzdržani sprejeto. 220 in tram 25 za, proti, vzdržani sprejeto. 221 in tram 26 za, proti, vzdržani sprejeto. 24 za, proti, vzdržani sprejeto. 222 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, ni jasno. Preverjamo, 222. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 224 za. Oziroma 223 se upravičuje predsednik. 223 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 224 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Gremo naprej. In sicer kompromis 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako, zdaj zopet preskočimo par strani. Na strani 19 konsolidirani je mandma 4. Ste našli? Torej za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo naprej. In sicer konsolidirani je mandma 3 za, to je na strani 21 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. Zdaj gremo naprej. 285 za. Na strani 22. 285 za. Proti. Vzdržani. Ni jasno. Preverimo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. 284 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. 284 preverjamo. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. No, pa se je splačalo preverjati. Hvala lepa. Gremo naprej in sicer 296 za. Ne, 292 se upravičuje predsedujoči. 292 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 293 za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 294. Za. Proti. Vzdržani zavarjeno. 36. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 295. Za. Proti. Vzdržani zavarjeno. Gremo naprej. Tran. 39 in 307 in 308 za, proti, vzdržani, sprejeto. 309 za, proti, vzdržani, sprejeto. 310 za, proti, vzdržani, sprejeto. 311 za, proti, vzdržani, sprejeto. 313 za, proti vzdržani. 313 bomo preverili elektronsko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. repa 314 in uh, tran 40 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 315, tran 41 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 316, tran 42 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 318 za, proti, vzdržanje, sprejeto sprejeto. 319 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa gremo naprej na strani 35. Predlog smo imeli 413. Za. Pri meni gre za stran 35. Predlog smo imeli 413. Ste vsi našli? Dobro, kdo je za? Proti? Ustežani, zavrnjeno. 414, stran 45 za. Proti? Ustežani, sprejeto. 415 za proti, vzdržani, sprejeto. Trepa glasovanje v svežnju, tran 46 do tran 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, predlog novembe je 59. Ste si glasovali, konec glasovanja, 39 za, 29 proti sprejeto. 60 stran 1, identično za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 61 je sta brezpredmetna, 64 za, proti, vzdržani sprejeto 65 za, proti vzdržani sprejeto 66 in 33 za, proti vzdržani sprejeto. Nadaljujemo na strani 38, trenutno imamo 4 za, proti vzdržani sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, sprejeto, 77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. No, bomo preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. še enkrat glasujemo elektronsko v predlogu s svojim 77. Ste vsi glasovali? ELS ima en glas preveč. Konec glasovanja. za, 24 proti, sprejeto. Nadaljujemo za predlogom spremembe 6 za proti ustašani sprejeto. Bomo pa vseeno preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 35 za, 33 proti, sprejeto. 81 in 35 za proti vstešani sprejeto. 82 za, proti vstešani sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje o predlogu, kako je bil spremenjen. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 48 za, 19 proti, 1 vzdržan glas. Drugo elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 47 za, 18 proti, 1 vzdržan glas. Čestitamo basu Eichhautu. Und dann frage ich wieder ob Verhandlungen aufgenommen werden sollen nach Sedaj pa sprašujem še, če želite podati pogajalski mandat v skladu z eh, pravilom 70, potrebujemo 35 glasov. Danes smo si tukaj, tako da se bo to odražalo tudi na glasovanju. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. 49 za 16 proti. Gre za jasen mandat, čestitamo Basu Aikautu. Prosim, da še ne zapustite dvorane. Nadaljevati moramo z glasovanjem. So, bevor wir in die Abstimmung zum sogenannten Backloading. Preden začnemo glasovati o tako imenovanemu predlogu o backloadingu, vam moram podati naslednjo sporočilo v zvezi z glasovanjem. V skladu z členom 157 so predlogi sprejem 23, 54 in 62. Našteti predlogi sprememb niso dopustni. Z nami je ARD, TVP in Europe by Satellite. Predlogi sprememb, ki sem jih pravkar prebral, niso dopustni. Gospa Korhola želi besedo. Hvala lepa. Prosim za poimensko glasovanje pri predlogu spremembe 21. Spomladi sem se zoprstavila postopku, ki naj bi ga uporabili pri prvem branju v tem odboru. Mi smo želeli, da bi celoten parlament imel možnost, da zauzame stališče do backloadinga, se pravi celotna politična skupina tudi kajti glasovanje v odboru Envi zagotovo ne bo odražalo stališča celotnega parlamenta. Na plenarnem zasedanju aprila, ko smo glasovali o tem, ste lahko videli, da sem imela prav. Sem poročevalka v senci v svoji skupini. Stvari me skrbijo in moram reči, da z današnjim glasovanjem ne morete zavezati rok ILS-u e za glasovanje na plenarnem zasedanju. To je treba iskreno povedati zato da nihče članov naše skupine ne bo kasneje česar koli obtožil. Kot poročevalka v senci lahko povem, da naša skupina ni spremenila svojega stališča glede backloadinga in glede prednostnih nalog. In kot poročevalka v senci imam sedaj predvsej oteženo delo. Hvala. Frau Kollegin Korola, nach Artikel. Gospa kolegica Korhola, najprej dajem besedo še Richardu Zeberju. Hvala lepa. Naj jasno povem, da kolegica Korhola ne govori v imenu celotne skupine. Eh, sprejeli smo tudi stališče na sestanku pripravljalne skupine. Naslednji teden bomo oblikovali mnenje celotne skupine in to, kar je povedala ona, gre pravzaprav za izjavo posameznika. Hvala lepa. V skladu z 195. Eh, členom lahko nekdo zahteva poimensko glasovanje, ampak zato morajo, zato se mora priglasiti 18 poslancev. Kdo je za to, da glasujemo? Ehim. Prosim, če lahko ustanete. Haben so viele? Wir haben 18 Stimmen zusammen, insofern. 18 vas je ostalo, tako da lahko o tem predlogu glasujemo poimensko. Samo še tehnično je treba se skupaj urediti. Jetzt kann's losgehen. Tako, sedaj lahko glasujemo. Po imensko gre za predlog spremembe 21. 22. Ne, oprostite, samo 21 se popravlja predsednik torej gre za svežen do uvodne izjave 3. ILS e ima tri člane preveč. Še vedno imamo dva glasova iz ILS e preveč, en glas, tako se lepa nam je uspelo. Glasujemo elektronsko, še vedno en glas preveč iz ILS. E ali da ima en glas preveč. ELS še vedno eden preveč. Še vedno ELS en glas preveč. Wir können die Abstimmung nicht durchführen, wenn hier ne bomo mogli glasovati, če vas bo preveč glasovalo dva glasova preveč ima sedaj ELS. Ena zu viel. Še vedno eden preveč. Še vedno en član ILS e preveč. 24 sedežev imate. Morda bi se lahko dogovorili o tem, kdo od namestnikov oziroma kdo od novih članov eh, lahko glasuje in kdo ne. Ich weiß, wir haben ja eine polnische Kollegin vorne. Tukaj spredaj sedi polska kolegica, na primer, ne vem, če ona lahko glasuje.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 Tako sedaj imamo vse črno na belem, kdo je glasoval za in kdo proti, tako da lahko sedaj nadaljujemo. In sicer gre za konsolidirani predlog spremembe 1. Glasovali bomo elektronsko. Lahko glasujete. Ham alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konsolidirani predlog spremembe 1. Konec glasovanja. 38 za, 27 proti, en vzdržan glas, sprejeto. Nadaljujemo s predlogom spremembe 70. 70, 24 do 50 gre za glasovanje v svežnju. Glasovali bomo elektronsko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 33 za, 33 proti, torej zavrnjeno. Nadaljujemo. S predlogom spremembe 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 73 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Nadaljujemo za 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverili bomo predlog spremembe 26. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 36 proti, 31 za zavrnjeno, 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 36 ne bomo glasovali, 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, izid ni jasen, tako da bomo o predlogu spremembe 38 glasovali elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 39 za, 28 proti, sprejeto. Mm, sedaj pa predvršujemo 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Konsolidirani predlog spremembe 2. O tem bomo glasovali elektronsko, lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. 47 za, 19 proti, en vzdržan glas sprejeto. Nadaljujemo s predlogom svojim 43 za proti? Vzdržani zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, ampak za vsak slučaj bomo elektronsko preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 33 za, 35 proti, torej zavrnjeno. Nadaljujemo z 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 oziroma ne, najprej bomo preverili 47 elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Srepa 49. Za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko, da bo bolj jasno. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 37 za, 25 proti, 2 vzdržana glasova, sprejeto. Sedaj nadaljujemo za 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, izjetni jasen. glasujemo elektronsko predlogu spremembe 56. Ste si glasovali? Konec glasovanja. 25 za, 42 proti. Zavrnjeno. 57 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 58 za. Proti vzdržani zavrnjeno, 60 za, proti vzdržani zavrnjeno, 59 za, proti vzdržani zavrnjeno. Tako smo prišli do konca oziroma ne, najprej bomo preverili elektronsko predlog smo imeli 59. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Končali smo z glasovanjem. Zahvaljujem se vsem kolegom. Ta, to poročilo ni bilo enostavno. Poročilo bo sedaj takšno, kot je kot takšnega ga bomo obravnavali na naslednjem plenarnem zasedanju brez nadaljnih predlogov sprememb. Zahvaljujem se vsem za pripravljenost na kompromise in za vaše profesionalno obnašanje. Glasovanje je končano.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 meine Damen und Herren, wenn wir jetzt ein bisschen Ruhe einkehren lassen können. Gospodin, gospodje, seja ima še nekaj točk na dnevnem redu in prosim, da tisti, ki želite oditi iz dvorane, to napravite čim prej in tiho, ostali pa prosim, da pozorno prisluhnete. Thank you. Ja, vielen Dank. Wir machen dann weiter. Hvala lepa, nadaljujemo s točko 13 na dnevnem redu. Gre za spremembo direktive o kakovosti goriva in direktive o energiji iz obnovljivih virov energije oziroma posredno spremembo rabe zemljišč. Poročevalko je Korin Lepaš, izvolite besedo. Merci, madame. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dragi kolegice in kolegi, lotevamo se nekoliko manj vroče tematike, kot je vprašanje backloadinga, ampak nedvomno imamo tudi s tem vprašanjem ogromne težave. Več kot 500 predlogov sprememb ste uložili na poročilo, ki sem ga pripravila, tako da bom danes skušala vsaj osvetliti, kje je možno skleniti kompromise, zakaj gre. Dve besedili imamo na voljo. Eno besedilo o kakovosti goriva in potem besedilo iz leta 2009 o zmanjšanju toplogrednih plinov pri obnovljivih verjih. Parlament je glasoval o besedilu, ki je predvidelo, da bi do leta 2020 zmanjšali za 10 odstotkov emisije v sektorju transporta in za 10 odstotkov naj bi zagotovili obnovljivih virov energije. Tisti, ki so imeli gospodarski interes za to vprašanje, so zagovarjali drugačno stališče. Rekli so, da bo težko do leta 2020 zagotoviti 10-odstotni delež biogoriv prve generacije, to so obnovljivi viri energije, ki jih proizvajamo iz dveh vrst. Predvsem imamo v mislih biodizel, ki je vezan na ono repico in tako naprej, potem pa še bioetanol, ki ga večinoma pridobivamo na osnovi alkohola. Od leta 2009 naprej imamo torej na voljo besedilo, v katerem smo glasovali. Na voljo imamo besedilo ILU, kot se imenuje, se pravi, kakšne so posledice posredne spremembe rabe zemlišč. Stališče parlamenta takrat ni bilo deležno podpore strani sveta. Predvideli pa smo, da bi komisija do leta 2010 pripravila poročilo, pa naj bi vključila tudi konkretno študijo glede ukrepov ILUK. Parlament je izrazil jasno željo, namreč da bi upoštevali tudi učinke podnebnih sprememb na sama zemlišča, na prst, da bi to upoštevali. Prejeli smo torej predlog komisije s tem v zvezi. Omejili naj bi torej ta goriva prve generacije. Posledice Iluka naj bi omenjali samo na ravni poročanja. Kar zadeva biogoriva druge generacije, ki naj bi jih spodbujali, pa naj bi uporabljali samo večkratnike in kazalnike. Govorili smo o desetih odstotkih obnovljivih virov energije, pet odstotkov naj bi zastopala biogoriva prve generacije, pet odstotkov biogoriva druge generacije. Poročevalci v senci smo se že večkrat srečali in se o tem pogovarjali, tudi drugi odbori se ukvarjajo s tem poročilom. Obravnavali smo več različnih tematik kar zadeva same meje in dodatne cilje, ki jih je treba upoštevati. Komisija je predlagala petodstotni prak za biogoriva prve generacije. Sicer nisem predlagala tega v prvi različici poročila, sedaj predlagam da upoštevamo ta petodstotni prak. Vem, da nekateri želijo biti bolj ambiciozni od tega. V teh pet odstotkov naj bi vključili rastline, ki niso namenjene prehrani, ter biogoriva prve generacije, deloma tudi rastline, ki jih uporabljamo prehrani oziroma polščine. Potem so tu še biogoriva druge generacije. Tu je prišlo do manjših sprememb v primerjavi s predlogom komisije. Komisija je rekla, da bi morali dvojno ali štirikratno obračunavati delež posameznih biogorivo, odvisno od posamezne kategorije. Večinoma bi uporabljali štirikratnik, ponekod dvokratnik. Sama predlagam za prilogo 9 razen za alge in za biogoriva, ki niso iz biološkega izvora, dvokratnik. To so najbolj napredna goriva, pri katerih bi potrebovali dodatne naložbe in verjetno bodo ta biogoriva tudi najbolj učinkovita in najbolj donosna ter najmanj moteča za področje, kjer naj bi jih uporabili. Živalske maščobe in olja za kuhanje naj bi izuzeli iz te kategorije, zato ker so to proizvodi, ki naj jih ne bi preveč spodbujali, tako ali tako so že prisotni na trgu. Še posebej pa pri teh oljih prihaja do goljufi, to bo težko urediti. Pod tem imenom namreč uvažamo v Evropo tudi olja, ki sploh niso rastlinskega izvora. Toliko glede pragov in teh podciljev. Še en dodaten podcilj bi vključila namreč, kako proizvajati potem elektriko. Deset odstotkov naj bi namreč predstavljali obnovljivi vir energije, ne samo biogoriva. Zato predlagam, Še en pod cilj 1,5 pri elektriki, toliko naj bi jo proizvedli iz obnovljivih virov energije. To naj bi se potem opredeljevalo v področju železnic in pa pri vozilih. Če dodate še teh 5 odstotkov biogoriv prve generacije, potem 1,5 odstotka pri elektriki in 3 pri naprednih biogorivih, in približno ena pri živalskih maščobah in oljih za kuhanje, potem mislim, da realistično lahko pridemo do cilja desetih odstotkov. Potem ilok. Ilok naj bi obravnavali po mojem mnenju na dveh ravneh, na ravni poročanja in na ravni vključevanja v trajnostna merila. Glede poročanja predlagam, kot to pravi komisija, da to takoj upoštevamo. Zakaj? Tudi, če nekateri razpravljajo o tem, ali je ilok sploh realen ali ne, se vseeno večinoma strinjamo s tem, da ilok obstaja. Vprašanje pa je, kako lahko to merimo. Glede na to, da smo spremenili pragove, ki so vezani na razvoj biogorev in kako to vpliva potem na podnebne spremembe, se mi zdi, da smo se bolj ali manj glede tega dogovorili. Predvsem tisti kolegi, ki so pozorno spremljali, kaj se dogaja na področju znanosti in da znanost uporabljamo kot temelj za nadaljno ukrepanje. In znanstveniki ilog upoštevajo kot dejstvo. Kot drugo, tu ne gre za spremembo politike, kot sem že povedala, od leta 2009 naprej glasujemo v tej smeri, industrija je s tem seznanjena od samega začetka, poleg tega nismo edini na tem svetu, tudi druge države upoštevajo ELUK, še posebej ZDA, tudi v Braziliji in Kaliforniji. Glede negotovosti, glede obračunavanja, To lahko rešimo samo na en način in sicer, da stvari natančno izmerimo, da potem preverimo, do kakšnih rezultatov smo prišli. Z gospod Klas smo se danes dopoledne pogovarjali o tej tematiki. Predvsem moramo uporabiti pravične načine izračunavanja. Predlagam torej, da se ilug takoj začne uporabljati pri poročanju pri kazalnikih z področja trajnosti pa naj bi ILUK upoštevali od leta 2018 naprej. Tako se bo tudi industrija lahko lažje pripravila na to. Štiri leta bomo lahko merili, kakšen je učinek ILUK-a. Tretjič. Seveda sem tudi sama zelo pozorna na to, kaj se dogaja na področju industrije in zaposlovanja v Evropi. Zato je nujno upoštevati tudi obstoječe naložbe. Priznam pa, da večina naložb na področju biogoriv leži na ramenih davkoplačevalcev in ne industrije. Potem je tu še grandfather clause. Ilok se ne bo neposredno in tako izvajal pri podjetjih. Do leta 2020 naj bi ga postopoma uvajali. Mislim, da je to dokaj radodarno. Slišali smo tudi mnenje gospoda Rešiterja, ki je posebni odposlanec Združenih narodov za pravico do prehrane. Na področju biogoriv prve generacije smo vodili politiko, ki je predvsej močno vplivala na rast cen, na prisvajanje zemlišč v nekaterih državah na jugu. Trajno ne moremo izvajati takšne politike in spodbujati industrijo, da gre po tej poti, ker to ni trajnostna pot. Ne moremo zahtevati od industrije, da izbira med prehrano ali pa krmo. Uvažamo več kot 50 odstotkov surovin, naprimer tudi oljne repice, ki se uporablja v Franciji in Nemčiji. Zato se mi zdi moj predlog uravnotežen. Se pravi, ko gre za merila trajnosti, naj bi ilok uporabljali od 1. januarja 2018 naprej grandfathering clause bi uporabljali od 2010. leta naprej, uporabljali naj bi do leta 2020, pri poročanju pa naj bi ILUK uporabljali že sedaj. Torej, grandfathering 3 odstotke do leta 2020, 2 odstotka etanola od tega, vsaj toliko, in 9 odstotka odstotkov leta 2025, 6 odstotkov 2020 in 4 odstotke leta 2018. Da ne bi preveč kaznovali tiste države, ki bodo imele težave z doseganjem cilja desetih odstotkov in ki bodo vseeno zelo blizu pri cilju 3x20, predlagam fleksibilno določbo pri teh desetih odstotkov pod pogojem, da dosegajo globalni cilj to pa je 3x20. Kolegice in kolegi, to so te glavne smernice kompromisa, ki ga predlagam. Vem, da to ne ustreza v celoti predlogom enih ali drugih. Upam pa, da je to neka zlata sredina, ki nam bo omogočila, da na glasovanju zagotovimo čim večje število glasov zahvala. Hvala lepa, gospa Lepaš. To je bil zelo obsežen uvod, ampak ta tema je pač obsežna. In jo obravnavamo v parlamentu. Sedaj bomo slišali poročevalce v senci. Bom kar obdržala besedo, ko sem poročevalka za ILS. E Uložili smo veliko predlogov sprememb in v tem pisanem šopku moramo sedaj nekako združiti prave misli. Uh, številni predlogi sprememb kažejo na to, da bo potrebno še kar nekaj razprave in uh, zahvaljujem se Korin Lepaš, da je tako odprta za razpravo, tako da lahko razpravljamo danes in uh, še veliko takšnih razprav bomo imeli. Brez ovinkov želim spregovoriti o ključnih točkah, ki ste jih omenili. Najprej izračun dejavnikov ILOK po modelu Mednarodnega reskovalnega inštituta za prehransko politiko. Uh, No, ti izračuni seveda niso eksaktna znanost. To smo v razpravi že večkrat postavili pod vprašaj. Tega fenomena ne moremo neposredno opazovati. Vsi vemo, da obstaja, vendar ga ne moremo natančno izmeriti. Ti modeli izračunov, IF pri vse skupaj izračuna glede na posamezen proizvod in ta model je že nakazal na kar nekaj pomankljivosti in napak vse skupaj temeli na približnih napovedih. To moramo pač upoštevati in zato se moramo teme lotiti tudi z drugačne, z drugačne strani. Študija in pa model izračuna so nekaj približnega in na podlage tega ne moremo pripravljati odgovorne politike. Uspala pa, če pravite, da je treba vse skupaj prestaviti do leta 2018, imamo še vseeno na voljo študijo IFPRI, vendar pa ta ni dovolj in tudi za komisijo to ni dovolj. Morda bomo morali vse skupaj eh, prestaviti oziroma razmisliti o kasnejšem datumu. To sem skušala izraziti tudi v mojih predlogih sprememb. Sama predlagam nov koncept izračuna in sicer mislim, da bi morali vse skupaj izračunati na osnovi dejanske uporabe zemljišča. In na podlagi tega bi potem uh, določili tiste spremembe zemljišč, ki gredo pripisati biogorivam. Model IPRI temelji na razpoložljivih podatkih, tehnične možnosti in pa statistike, lahko natančno povejo, kakšne so bile spremembe namembnosti zemlišč. E, tudi količina pridobljenih biogorijo, za to porabljene surovine in pa kmetijska proizvodnja. Vsem tem imamo točne podatke. Sama predlagam naslednji koncept vsako leto bi imeli nov izračun na osnovi dejanskih sprememb. Model IPFRI pa je preveč statičen in če tukaj operiramo z stalnimi dejavniki, ne moremo izračunati dejanskih sprememb. Mi moramo ustvarjati več trajnostnega razvoja in ustvarjati tudi nove spodbude. Zato mislim, da bi morali spremembo namennosti rabe zemljišč izračunati vsako leto na novo. Mi želimo preprečiti predvsem uničevanje tropskih gozdov, potem očviri. Uničevanje takšnih zemljišč moramo preprečiti. In uh, zato moramo izhajati tudi iz povzročiteljev te škode. Tiste države, ki ne spoštujejo trajnostnih standardov, ne morejo biti dobrodošle v Evropi. In sicer mislim ne dobrodošle v tem smislu, da jih pač ne moremo vključiti v naše cilje. Številni kolegi zahtevajo minimalni cilj 2 odstotka za napredne, za napredna biogoriva. To se mi zdi dobra spodbuda tudi za investicije. To se mi zdi boljše kot pa štirikratni ali pa dvojni izračun. To bi priveljalo samo do razdrobitve trga in pravzaprav gre za nek računski trik, ki samo želi umetno pripeljati do izpolnenega cilja 10 odstotkov za prometni sektor in ne vem, kako naj na ta način dosegamo naše podnebne cilje. Če določimo cilj za biogoriva druge generacije, potem eh, lahko ustvarimo tudi spodbudo za uporabo teh biogoriv. Tudi tukaj se mora tehnika temu še prilagoditi, saj trenutno vse skupaj še ni dovolj zrelo. Če imamo štirikratne izračune, potem moramo poskrbeti za to, da bomo lahko poskrbeli tudi za ustvarjanje novih biogoriv, novih sredstev. Številni pravijo, da takšna sredstva že uporabljamo, ne gre za odpadne snovi, ampak gre za stranske proizvode, ki jih eh, številni že uporabljajo, naprimer v kmetijstvo in v vseh okvirnih eh, uredbah, o direktivah o odpadkih, je naš cilj ta, da bi znižali količino odpadnega materijala. Tukaj se želim počasi ustaviti. Mislim, da moramo razmisliti o naslednjih ključnih vprašanjih. Po eni strani zgorna meja, po drugi strani, kako izračunati posredne spremembe v rabi zemljišč in pa sem proti dvakratnemu in pa štirikratnemu štetju želimo znižati pojave spremembe v rabi zemlišč. Pri tem pa želimo hkrati doseči tudi to, da ne bomo uničili proizvodnjo obnovljivih virov energiji in biogoriv za prometni sektor. poskrbeti moramo za to, da bomo imeli lasne vire energije in da ne bomo popolnoma odvisni od treh, tretjih držav, kajti lasna proizvodnja pomeni tudi zmanjšana odvisn, odvisnost od uvoza iz tretjih držav. Um, vsem kolegom uh, priporočam naj si dobro ogledajo predloge sprememb, tako da bomo lahko tudi lažje našli kompromise. Hvala lepa sedaj pa poročevalec uh, SD, Krito Narsenis. Thank you very much. Najlepša hvala. Vsakršno stališče do te zakonodaje mora temeljiti na treh načeljih. Prvo načelo je, da ne smemo uporabljati javnih posrednih in neposrednih subvencij, katerih namen je, da se borimo proti podnebnim spremembam za politike in proizvode ki ne vodijo k vrčevanju, temveč ki vodijo samo še k večjim izpustom toplogrednih plinov. To je temeljno načelo. Drugo načelo. Obstajajo dramatični negativni učinki te politike, ki je privedla do obsežnega kmetovanja do revščine na številnih koncih sveta, kjer imajo ljudje že tako ali tako težave. Nekaj treba storiti s tem v zvezi, potem pa je treba seveda zaščititi tudi tiste naložbe, ki smo jih že izpeljali. Kar zadeva to prvo, razlikovati je treba med dobrimi in slabimi biogorivi. Teh 10 milijard evrov letnih subvencij, posrednih ali neposrednih za biogoriva, ne privede v industriji do več toplogrednih plinov. Poglejte si ilug dejavnike. Dejavniki ilug bodo dejansko pokazali, kakšen je vpliv vsake polščine. Potem bomo tudi lahko razlikovali med dobrimi in slabimi. Videli bomo, kdaj gre do javna sredstva za doseganje cilja, to pa je znižanje emisij, ne pa povečanje emisij. Glede kmetovanja. Gospod Desuta in gospa Lapaš je to že povedala, torej predstavnik FAO, ki je zadolžen za pravico do hrane, je pred nekaj urami govoril v parlamentu, rekel je, da institucije in organi znotraj Združenih narodov ugotavljajo in vedno znova poročajo, da je ta politika v Evropski uniji tista, ki je privedla do neposrednega vpliva na višanje cen hrane na globalni ravni ta proces je treba zaustaviti. Ne moremo še naprej prispevati k temu, da je po svetu vse več lakote. Omenjate tudi prak petih odstotkov. Komisija predlaga tak prak tudi gospod Sute. Ta prak nam bo omogočil, da spoštujemo tudi tretje načelo, to pa je zaščita naložb na področju biogoriv. 4,8 odstotkov smo že uspeli doseči. Se pravi, če bomo postopali na tak način, bomo spoštovali vsa tri načela, ki sem jih prej omenil. 5 odstotni večkratnik bi morali uporabiti za električne vlake. To je moj predlog. Zanimiv je tudi predlog ospelo paš glede podcilja, ki se nanaša na elektriko. O tem se bomo podrobno pogovorili. Na koncu naj povem še to, da mora vsako biogorivo druge generacije biti proizvedeno z. z ostanki. Da se ne bomo znašli v položaju, ko bomo spodbujali biogoriva druge generacije, ki bodo privedli do enakih rezultatov. Hvala. Mikrofon, prosim. Thank you. Thank you, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej hvala lepa poročevalki gospe Lopaš za opravljeno delo. Mislim, da ste se morali res močno truditi, da ste uskladili stališča. Kar sedem odborov v tem parlamentu pripravlja mnenja ali poročilo na to temo. Poglejmo, če nam bo uspelo oblikovati skupno stališče. Že pri drugih glasovanjih vidite, kako težko je to in pri tem dosejo zadeva ne bo nič bolj enostavna. Uh, Jutri bodo glasovali v odboru ITRE. Če si pogledate, v katero smer gre odbor ITRE, boste razumeli, zakaj sem vse bolj zaskrbljen. Vsi kolegi, ki poslušajo sporočila iz znanstvenega sektorja, tudi Kriton je omenil kolega Desotaja, vsi pravimo, da problem obstaja, drži, da se mora nekaj spremeniti, ampak ne zdaj. Pa gremo lepo naprej. Mislim, da bi parlament precej izgubil na verodostojnosti, če ne bi ukrepal pri vprašanju biogoriv. Mimo grede naj vas opomnim, da je Evropski parlament zaprosil komisijo, da stori nekaj grede posredne spremembe rabe zemljišč. Pri pogajanjih svetom smo morali nekoliko popustiti. Pripravili smo kompromisno formulacijo, ki pravi, da prosimo komisijo naj pripravi analizo in potencialni predlog kako se tega loteti. Zveni kot politično delovanje. Politika je to storila. Pripravila je poročilo, podala je nek predlog, ampak tudi tu smo priča enim in istim razpravam, tako kot v svetu, kot v parlamentu, tudi v komisiji. Zato smo prejeli dokaj ohlapen in nejasen predlog strani komisije. Biogoriva prve generacije ste omejili. Začeli ste s poročanjem o posredni spremembi rabe zemlišč, kaj bolj konkretnega niste storili, to je vse skupaj precej nejasno. Posredna sprememba rabe zemlišč je problem, o tem se vsi strinjamo, do sedaj nisem slišal nobenega znanstvenika, ki bi rekel, da to ni problem in če drži to, kar pravim, potem je treba ukrepati. Zavedajte se, da če nekaj ne bomo storili glede iluka, potem se bomo odločili za. Faktor nič. Pri iluku imamo trenutno faktor za izračunavanje nič in s tem se mi zdi, samo zanemarjamo vsa znanstvena sporočila, ki obstajajo. Tisti, ki pravite, da bomo s tem spremenili pravila, naj vam povem, da je razprava o posredni spremembi rabe zemlišč prisotna že 5, 6 ali 7 let let, tako da vlagatelji v prvo generacijo biogoriv vedo, da se bo ta razprava sprožila, da imamo težave z biogorivi prve generacije in da je zelo verjetno, da bo Evropska unija nekaj storila s tem v zvezi. To je bil bolj splošen vod. Vprašanje pa je, kako se bomo odločili. Eno od pomembnejših vprašanj je, kaj naj storimo s biogorivi prve generacije, ki jih imamo na voljo. Komisija predlaga petodstotni prak. Vem, da bodo jutri v odboru ITRE podali kompromisni predlog za 6,5 odstotkov. Se pravi, bomo delovali tako kot običajno, samo nekoliko bomo dvignili prak. In bi želi ohraniti prak petih odstotkov, ampak naj podarim, da se moramo zavedati, da ni pomembno samo koliko naj bo ta prak, temveč je pomembno tudi, katera biogoriva temelijo na rabi zemljišč in katera ne. Določene polščine lahko rastejo tudi na manj, rodnih zemljiščih, vendar če si proizvajalec in želiš izbirati med bolj rodovitnim zemljiščem in manj rodovitnim zemljiščem, boš seveda izbral manj rodovitno zemljišče in tam posedil to polščino. Zato je treba bolj razlikovati med tem, kar temelji na zemljišču in ne. Zato bi morali v ta prak določiti oziroma vključiti tudi druge rastline, ne samo polščine, ki so namenjene za prehrano. Non-land-based biofuels, zakaj je to pomembno? Mislim, da bi morali delati z cilji, da bomo dosegli več, da bomo poslali tudi bolj jasno sporočilo trgu, da Evropa resno misli s temi bolj naprednimi biogorivi, Mislim, da se ne bi smeli spuščati v posamezne polščine, ki bi jih lahko opredelili kot biogoriva druge generacije. Kaj bomo storili po letu 2020? To je pomembno vprašanje. Komisija ni rekla nič s tem v zvezi, ne ve, kaj bomo počeli po letu 2020. V odboru ITRE so cilje za napredna biogoriva prestavili iz leta 2020 bolj v prihodnost in vprašanje je, ali bomo še naprej sledili dvema ciljema. Se pravi, ali bomo imeli za prednostno nalogo direktivo o kakovosti goriva ali direktivo o energiji iz obnovljivih verov pri prvem določamo konkretne cilje, pri drugem nek splošni cilj, se pravi zmanjšanje emisij. Tehnološki cilji niso fleksibilni, to so pač količine, ki naj bi jih dosegli, ne glede na to, ali bomo soočeni s prehrambeno krizo ali ne. Tako da je to popolnoma nefleksibilen cilj. Če bomo še naprej opredeljevali cilje vezane na obnovljive vire, v sektorju transporta. Ne smemo se osredotočiti samo na kakovost goriva, temveč tudi na energijo iz obnovljivih virov po letu 2020. Nekoliko bolj ambiciozni moramo biti kot poročevalka. Glede iluka se mi zdi, da je znanstveni sektor povedal svoje mnenje, upoštevati je treba tudi dejavnik iluk. Če bomo še pet let čakali in upali, da bodo vlagatelji rekli, aha, to je nekaj novega, v napačno stvar smo vlagali, se motimo. Ti vlagatelji bodo vedno prisotni, nobenega razloga ni, zakaj ne bi ukrepali sedaj. Hvala. Dankeschön, Bas Eickhout. Hvala lepa. Poročevalce v senci EKR in EFD ni, tako da dajem besedo Sabine Vils. Hvala lepa. Hvala lepa Korin Lepaš. Razprava o obeh direktivah je velik izziv, kaj ti obstoječe cilje glede obnuljivih virov energije moramo povezati z energetsko očekovitostjo in pa z proizvodnjo obnuljivih virov energije. Direktiva EU-ILUK je postavljena pod vprašaj, kajti njene metode niso zadostne za to, da bi dosegli naše cilje. V moji skupini je pomembno to, da Evropski parlament prevzame odgovornost ohranjanja kmetijskega zemlišča za proizvodnjo prehrane. To, kar je, zlasti to, kar je namenjeno samo oskrbi manjših kmetovalcev. Istočasno gre za zmanjšanje porabe energije in pa za energetsko učinkovitost. Treba je določiti zgornjo mejo za proizvodnjo biogoriv in pa za proizvodnjo biogoriv druge generacije. sedajni kompromisi so razumni, tudi v odboru za promet sem skušala doseči podoben cilj, ampak tam je prišlo do zelo burne razprave o zgornjih mejah Odbor za promet se zauzema pri biogorivih za 6,5 odstotka zgorne meje za biogoriva in pa 3 odstotke za biogoriva druge generacije. Kar se tiče člena 7.d, bi morali dejavniki ILUK veljati za to, če bomo imeli na razpolago številke za leto 2000. 14, moramo se izogniti temu, da bi določba o predhodnih določbah o predhodni veljavnosti postala veljavna pred letom 216 treba je tudi upoštevati tehniko za vrčevanje z eh, energijo, treba je uporabiti tudi druge vire, obnovljive, tudi druge obnovljive vire energije pri prometu. Za nas je pomembno tudi vprašanje odpadkov in ostankov, biogoriva. Naj ne bi bila pridobljena iz odpadkov ali ostankov, v skladu z direktivo iz leta 2008. Mislim, da bi morali sprejeti sporazume z tretjimi državami, pri čemer je treba jamčiti visoko stopnjo preglednosti. Evropska unija mora preprečiti tako imenovani land grabbing. Pripričani smo, da bomo na naslednjem srečanju poročevalcev v senci uspeli doseči razumne kompromise, in da bo odbor Envi lahko na plenarnem zasedanju predstavil dobro besedilo. Hvala, gospa Vils. S tem smo končali krog govornikov poročevalcev v senci. Pozdravljam Aliha Vidal Kvadrasa. On je pripravil mnenje za odbor ITRE in mislim, da mu lahko damo kar besedo. Če, uh, čemen, uh. Hvala, predsedujoča. Veliko veselje mi je, da sem ponovno v odboru Envi, zato da vam povem, kaj delamo v odboru ITRE pri tem zanimivem doseju. Tudi sam bi se še enkrat rad zahvalil Korin Lepaš za sodelovanje. Hvala lepa tudi sekretarjatu odbora Envi za sodelovanje. Verjetno veste, da bomo jutri v odboru ITRE glasovali. Predvsej dolgo smo rabili, da smo naš, dosegli sporazum, ki lahko podpre večina naših članov. Več sestankov poročevalcev v senci je potekalo, nekje 80 ur smo se o tem pogovarjali. Na koncu smo dosegli sporazum glede ključnih točk, pri katerih upamo, da bomo jutri zagotovili dovolj podpore. Glede dejavnikov ILUK smo se večinoma dogovorili, ne vsi, ampak večinoma, da jih ne bomo upoštevali pri izračunu emisij. Posledično tudi ne bo obveznosti poročanja. Vseeno pa bomo komisijo prosili, da še naprej poroča o modelih in da nam v prihodnje, seveda, če bo to skladno z razvojem znanosti, to je trenutno precej negotovo, ampak v prihodnje, če se bo izkazalo za nojno, naj komisija poda predlog, v katerem naj bi potem uvedla zahtevo po poročanju. Glede praga za konvencionalne biogoriva. Naj povem, da smo se zauzemali za 3 odstotke, 4 odstotke, različni pragovi, nekateri so menili, da pragu sploh naj ne bi bilo. Večina se je potem strinjala s pragom 6,5 odstotkov. Kar zadeva napredna biogoriva, predlagamo, da opredelimo konkreten podcilj. In sicer 2,5 odstotkov do leta 2020. Kar zahteva kar zadeva večkratno upoštevanje, mislim, da to ni dober predlog, ker bomo s tem popolnoma ogrozili ta desetodstotni cilj. S tem bi pravzaprav sami sebe slepili, to pa ni najbolj produktivno. Uvajamo tudi ukrep, s katerim spodbujamo proizvodnjo etanola, 7,5 odstoten cilj smo določili za rabo goriva do leta 2020. Mislim, da je to predvsej ambiciozen cilj glede te energetske mešanice. To so ključni elementi iz sporazuma, ki smo ga dosegli zaenkrat poročevalci v senci v odboru. V odboru nas je več nisem samo jaz skupaj s poročevalci v senci, tako da moramo počakati na glasovanje jutri. Načeloma pa lahko upravičeno upamo, da bo jutri večina podprla vse te točke, ki sem jih ravno kar omenil. Res smo si prizadevali za to, da bi uskladili stališča, vendar morate razumeti tudi to, da so bila stališča na začetku predvsej eno vsak sebi. Zauzeli smo se, da dosežemo sporazum. Temu smo bili res predani in to je vse. Hvala lepa. Hvala lepa, Aleho. Tudi za jutri ti želim veliko uspeha pri glasovanju. Gremo naprej, še štirje ste se javili k besedi. Najprej Jolanen. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da je Korin Lepaž uložila ogromno dela v to poročilo in vsaka tema, ki se je loti, se je loti zelo intenzivno in zelo temeljito. Tudi pri tej zapleteni tematiki je, mislim, da to vsega kor nujno. No, na drugi strani našega parlamenta poteka zasedanje skupščine AKP in eh, lahko povem, da Afrika zelo natančno spremlja naše delo na področju biogoriv, kajti cene hrane in zemlišče vse okor tema, ki zelo zanima Afriko in tudi druge celine. Z vedika ciljev mislim, da moramo biti enotni, da nima smisla, da kakršnekoli tovrstne aktivnosti spodbujamo z davčnimi ukrepi, sploh ne aktivnosti, ki imajo negativne vplive na podnebje. Nima smisla, da 10 milijard evrov uložimo v gospodarsko dejavnost, ki nam v bistvu preprečuje, da bi omejili, če že ne zaustavili podnebnih sprememb, tako da je to vsekakor zelo pomembna tematika. Prav tako sem mnenja, da smo bili svoje čase preveč euforični, cilje smo se zastavili previsoko in eh, da potrebujemo določitev zgornjih meja. Uh, ker eh, mislim, da moramo stvari omejiti, morda bolj na vzdolj, kot pa na vzgor. No, imam pa tole skrb in zato se tudi javljam. Mislim, da ne bi smeli ponovno storiti istih napak. V mojem volivnem okrožju se slučajno nahaja vse Evropsko združenje kmetov, ki proizvajajo biogoriva za lastno uporabo. No in na konferenci OZN v Durbanu sem eh, kot vodja naše delegacije pripravil celo dogodek in John Deere nam je priskočil na pomoč z traktorjem, ki deluje na biogorivo. In gre torej za to, da se vzpostavi majhen ozek krog, tako krog eh, proizvodnje in uporabe biogoriv, na lastni kmetiji. No, ne bi pa želel, da bi zdaj takšne zadeve sesuvali s tem predlogom, kajti to je zgodba, ki mislim, da si zasluži podporo. Gre za proizvodnjo na nizki ravni in eh, gre za nekaj, kar kmetje izvajo komplementarno k proizvodni hrane. Tudi nekaj predlogov s tem v zvezi sem eh, podal in mislim, da moramo vedeti za določene rastline, ki se uporabljajo za proizvodnjo uh, olj. Eh, uporabljamo tudi za krmo živali. In dejstvo je, da nekatere te zadeve, kjer se iz tega proizvaja, naprimer olje za mazanje kmetijskih strojev, Eh, potem se to uporablja tudi za prehrano, za krmo živali. Moramo paziti, da te stvari ne vnečimo. No, nekateri kolegi imajo težavo s eh, večkratnim upoštevanjem, kajti zdi se, da ne bi bile, ne bi bili odpadki vredni več kot pa sam osnovni proizvod, torej kot da bi bila slama vredna več kot pa kot pa zrnje. Dejstvo je, da se pogosto potem iščejo takšni odpadki, celo načrtno proizvajajo, ravno zaradi teh multiplikatornih učinkov, ki prinašajo dodatni denar. Tako da moramo paziti, kaj počnemo, da ne bomo ponujali napačnih spodbud, ki se sicer morda slišijo lepo, kar zadeva biogoriva druge generacije, ampak če se vse te odpadke umetno proizvaja, potem mislim, da s tem privedemo do učinkov, ki jih niti nočemo. Na stotine amandmajev eh, imamo in upam, da bodo poročevalci v senci uspeli najti neko pametno rešitev. Hvala lepa. Naslednji je gospod eh, Parnjo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej seveda čestitke gospe poročevalki za odlično upravljeno delo pri tem še posebej zapletenem besedilu, tako z tehnične kot politične plati. Kot so dejali že številni, ne moramo več izbirati med tem, ali bomo jedli ali pa se vozili. Zato je nujno, da ukrepamo. Zato mislim, da je pomembno, da na tem področju ukrepamo. Tudi sam sem poročevalec v senci za to poročilo v odboru za promet. Včeraj smo sprejeli to poročilo in eh, nujnost zagotovitve delovnih mest in investicij je ključnega pomena. In za to je pomembno, da 5%, na 5 odstotkov omejimo a, eh, delež biogoriv v obnovljivih eh, verjih energije. To je tudi vsebina amendmaja, ki sem ga vložil. No, odbor za promet je prav tako sklenil vrsto kompromisov, vse so sprejele praktično vse skupine. Poleg tega smo zagotovili tudi omejitev uporabe biogoriv prve generacije na 6,5 odstotka, eh, glede na to, da nižja številka ne bi več bila deležna eh, kompromisne podpore in bi to celo postavilo pod vprašaj eh, samo postavljanje takšne zgornje meje. To je treba upoštevati pri odločanju o prihodnem določenju zgornjih meja za biogoriv v Evropi. Prav tako odbor za promet predlaga določitev pod cilja 10 odstotkov za biogoriva druge generacije, da se na ta način spodbudi eh, razvoj teh goriv do leta 2020. Eh, na podlagi hm, dosedanje zakonodaje smo se znašli v zelo protislovnem eh, položaju, kjer je poraba kmetijskih goriv stopila v nekakšen konkurenčen položaj za pridelavo hrane in krme. Zvišanje cen hrane eh, in eh, krčenje gozdov sta posledici takšne politike. Zato pozivam vse kolege, da glasujejo za besedilo, ki po mojem mnenju se ustrezno loteva tega vprašanja. Eh, Obene pa mislim, da ostajamo tudi ustrezno odgovorni naprem podjetjem in kmetom, ki so dejavni na tem področju v Evropi. Hvala lepa, gospa Grostet. Hvala lepa. Glede na to, da je bilo že veliko povedanega, naj eh, izpostavim samo dve zadevi. Kot prvo, bi si želeli, da v tem poročilu gospa Lepaž vendarle poudari tudi pomen raziskav na področju biodizla, kajti levi delež Evropskega voznega parka uporablja dizelsko gorivo in eh, zato je pomembno, da razvijemo zadostne kapacitete za proizvodnjo biodizla, upoštevajoč ravno dejstvo, kakšna vozila se uporabljajo in da ne bomo preveč zapletali življenja našim državljanom. Kot drugo, želela bi si, da bolj upoštevamo tiste vire, ki ne konkurirajo proizvodnji hrane, kot naprimer alge ali pa a, eh, celulozni ostanki, ki se danes ne uporabljajo in po mojem mnenju predstavljajo pomemben vir za države članice. Številnimi francoskimi kolegi sem tudi vložila amandmaje v eh, to smer. Torej gre za sektor, ki je še v povojih. Je pa po mojem vendarle pomembno, da upoštevamo dejstvo, da ima tudi to področje velik potencial eh, pri biogorivih in da raziskave usmerimo tudi v to eh, smer. Tako da pozivam gospo Lepaž, katere delo vsekakor pozdravljam, da se izreče tudi glede biogoriv druge generacije, vključno torej z uporabo odpadkov iz lesne biomase. Hvala lepa. Hvala. Gospa Mazaj Kukovič, izvolite. Potem pa Karl Šljuter. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala tudi poročevalki in poročevalcem v senci, kaj ti gre za temo, ki je resnično zanimiva iz številnih stališč. Kot prvo naj povem, da resnično potrebujemo več neodvisnosti v Evropski uniji, ko je govora o različnih virih energije. Prav tako moramo vse čas to imeti v mislih. Obenem pa, ko govorimo o biogorivih, proizvedenih iz kopenskih virov, ne moremo teh kar tako izključiti iz dveh razlogov. En razlog so kmetje, ki tam živijo in ki seveda ne morejo kar čez noč spremeniti svoje strategije. Ampak dejstvo je, da morajo uporabljati več neobdelane rodovitne zemlje. To je pomembno. Še posebej tudi pri nas v Sloveniji. Imamo na tisoče hektarov neobdelane rodovitne kmetijske zemlje. No, in ravno iz tega naslova to vidim kot pomembno priložnost za kmete. Druga priložnost pa se kaže predvsem industriji. Industrija ima vsaj danes že na voljo najboljšo razpoložljivo tehnologijo manjka nam delovnih mest, obenem pa se moramo zavedati, da imamo uh, ogromno uh, odpadne gošče, ki se ne uporablja za, kot vir energije. In še posebej na tem področju mislim, da bi lahko povezali sektor eh, ravnanja z odpadki za industrijo in tem industriji zagotovili uh, nove vire energije v obliki biogoriv. Tako da mislim, da imamo veliko priložnosti, morda bo potrebno vendarle nekoliko spremeniti naša stališča tudi glede rabe zemljišč, glede rabe rodovitnih zemljišč, obenem pa je dejstvo, da ne moramo kar tako reči, da to ni nek pomemben vir za nas vse. Hvala, naslednji Karl Šuter. Hvala lepa, bom govoril švedsko. Mislim, da je pomembno, da se zavedamo, da lahko v kmetijstvu pridemo do neodvisnosti od eh, fosilnih goriv. In eh, številna naša kmetijska goriva se bodo lahko uporabljala, oziroma številna naša kmetijska zemljišča se bodo uporabljala za proizvodnjo goriv. Enako velja tudi za gozdove. Mislim, da je poročevalka zelo dobro razložila pomen in vrednost gozdov. Ne gre samo za uh, les, ne, treba je poštevati tudi druge stvari, naprimer eh, borovnice, uh, turizem, uh, prednosti, ki jih prinašajo gozdovi kot uh, okolje za rekreacijo. To so stvari, ki jih ne smemo pozabiti. Poleg tega, Naj povem, da sem sam eh, v svoji akademski karieri tudi obravnaval tematiko eh, proizvodnje biogoriv iz odpadkov z nezapletanimi tehnologijami v državah v razvoju. Če torej lahko uporabljamo eh, odpadno goščo, se iz tega lahko proizvaja metan in na ta način lahko tudi izboljšamo energetski potencial tega goriva in to pomeni, da nam ni treba prevažati toliko eh, teh odpadnih snovi. Kot prvo lahko iz tega proizvajamo energijo in kot drugo je zadevo še ceneje uporabljati. Tako da ta hierarhija odpadkov mislim, da nam mora ostati v mestih. Ne, vedem, ne moramo seveda rešiti vseh problemov uh, Eh, hkrati sočasno, ampak potencijali biogoriva so pomembni. Mislim, da nima smisla določiti nekih obveznih ciljev za biogoriva. Je pa pomembno vedeti, kako to vpliva tudi na rabo tal, če bomo uh, proizvajali več biogoriv. Skratka, mislim, da gre za pomemben potencijal tudi za koriščenje odpadkov. Mislim, da je pristop poročevalke zelo zanimiv in prepričan sem, da bomo lahko uspešno sodelovali. Hvala lepa gospa Merkija se je še javila k besedi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, biogoriva so vsekakor lahko priložnost za to, da se oddaljimo od naše odvisnosti od fosilnih goriv. Ampak to mora biti priložnost, ne pa postati nov problem. Tako da mislim, da je zelo dobro, da naši poročevalci v senci pozivajo k določitvi zgornjih meja in k upoštevanju vidikov iz iloka. 800 milijonov ton CO2 je meja, o kateri je bilo govora. Pomembno tudi omeniti, da obstaja pomemben trg za drugo generacijo eh, biogoriv, ampak dvojno obračunavanje mislim, da ni smiselno. Mislim, da tega tudi ne bi smeli vključiti v ta predlog. Kajti, če bomo dosegli predpisane odstotke le z dvojnim obračunavanjem, potem mislim, da je smiselno, da to opustimo in da določimo nižjo stopnjo, morda tri odstotke. Prav tako je dejstvo, da biogoriva niso edina trajnostna goriva, čeprav se zdi iz tega poročila, da naj bi temu bilo tako. Mislim, da treba poštevati tudi druge oblike goriv, naprimer trajnostno proizvedena električna energija in podobno. Če želimo te zahteve razširiti tudi na družbene vidike, potem mislim, da je pomembno upoštevati to, kar smo omenila. V preteklosti smo razmišljali o tem, kako bi lahko v Etiopiji in drugot uh, eh, storili kaj na tem področju, vidimo, kakšne so posledice in to mislim, da je tudi treba omeniti v tem poročilu. To so torej predlogi, ki sem jih vključila v svoje amendmaje. Potrebujemo torej pomembne, eh, pomembno omembo trajnostnih vidikov. Še Sofijo Koni, potem pa poročevalka. Hvala lepa. Ne bom ponavljala vsega tega, kar je že bilo povedano. Strinjam se s kar številnimi kolegi. Bi pa rada pozdravila delo, ki ga je opravila Korin Lepaž mislim, da se zavedam kompleksnosti tega področja, še prav nisem bila ne vem kako aktivna to. Dve zadevi. Kar zadeva 10-odstotni cilj, draga Korin, o tem smo govorili, govorili ampak pogledala sem si posamezne eh, vidike tega in eh, težko bo doseči teh 10 odstotkov. Kar nekaj nas eh, misli tako in ne vem, zakaj si zastavljati nek cilj, ki ga bomo težko, težko dosegli. To je poanta mojih amantmajev in res mislim, da je treba to preučiti natančno, tako da bomo konec koncev imeli dosegljive cilje in da ne bomo sprejemali nekih dvoličnih eh, odločitev, ki tako tako ne bodo dosegljive za naše države. Druga zadeva. Tu moramo razmišljati tudi v smislu logike, ali se bomo vozili ali pa bomo jedli. Eh, Mišel Dantin je tudi pripravil poročilo o eh, zavrženi hrani. V Evropski uniji 50 odstotkov proizvedene hrane zavržemo in pomembno je, da poiščemo alternative modelu uporabe fosilnih goriv in pomembno je, da gremo tudi na drugih področjih do konca in da se lotimo zadev vsega temeljito in da tudi ostala besedila, ki jih eh, sprejemamo, ne služijo samo temu, da eh, krasijo stene in police ministrstv naših držav članic in pa komisije. To je bruslo. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Zelo raznolika predstavitev eh, vaših mnen, zelo barvita predstavitev različnih mnen. Zdaj bo seveda potrebno tu naredi nek zaključek, ne vem, komisija. Kako boste lahko tu sprejeli neke zaključke? Mislim, da bo potrebno natančno preučiti, kakšne številke so primerne in zakaj. No, komisija je tu zastopana strani generalitice Direkcije za okolje in za energetiko. Kdo želi besedo, gospod Owen? Hvala, gospa sopredsedujoča. Hvala tudi vsem poročevalcem in poročevalcem v senci, ki so pomembno prispevali k današnji razpravi. Omenili ste, gospa predsedojoča, da veliko številk kroži naokrog in ja, res je, veliko zgornjih mej in ciljev in podciljev in dejavnikov in ne vem, če se še vse je pred nami. In vse te najrazličnejše številke in dejstvo, da se sedem odborov v parlamentu ukvarja s tem dosjejem, pomeni, da gre res za zelo kompleksno zgodbo. Rad bi se osredotočil na štiri ključne zadeve. Zgornja meja, dejavniki goriva druge generacije in obdobje po letu 2020. Začnimo torej z zgornjo mejo. Komisija je mnenja, da je uvedba 5 odstotne zgornje meje za goriva prve generacije nekaj, kar je predstavljalo čisto dobro, pošteno ravnotežje. Zakaj? Zato, ker je to veliki meri pripomoglo k zmanjševanju učinkov eh, na izpustov pogrebnih plinov zaradi posredne spremembe rabe tal. Prav tako je imelo to pozitivni učinek na investicije. V letu 2011 je dejanska poraba biogoriv v Evropski uniji predstavljala približno 4,7 odstotka pogonskih goriv in s določitvijo 5 odstotne zgornje meje mislim, da smo našli pravo ravnovesje med uh, Eh, ciljem za zmanjševanje posledic in za spodbujanje investicij, ki eh, so bile že izvedene in eh, tudi z vedika investicij, ki so bile opravljene na podlagi predhodnih pobud EU na tem področju. Tako da se nam z tega naslova zdi, da je 5-odstotna meja prava številka. Prav tako se zavedamo, da moramo gledati v prihodnost in to je razlog, zakaj smo tudi sprejeli dejavnike glede posrednje spremembe rabe zemljišč zgolj iz naslova poročanja. Prevelik šok bi bil, če bi to vključili v mm, dejavnike trajnosti. Ampak zdelo se nam je, da je znanost dovolj dorečena, zdelo se nam je, da ta model daje dobre rezultate in tako kot na drugih eh, političnih področjih se nam je tudi tu zdelo, da je modeliranje prava eh, pot naprej in na podlagi Eh, uporabljenih načel previdnosti, smo ugotovili, da je to prava pot naprej. Res je, da posredne spremembe rabe zemljišča ne moramo kar tako izmeriti in kakršenkoli poskus takšne izmere danes vsekakor vredno lahko privede do preniskih ocen, kajti toliko različnih eh, vhodnih dejavnikov je, ki vplivajo na to, kot naprimer eh, produktivnost, donos, potem gnojila in tako naprej. Skratka, to bo vedno mm, številka, ki bo izhajala iz modelov, tako da iz tega naslova menimo, da je uporaba tega modela posredne spremembe rabe zemljišče primerna. Številni ste govorili o drugi generaciji goriv in tudi o zamisli, da se postavi pod cilj za goriva druge generacije. Mi menimo, da z določitvijo 5 stopne zgornje meje in s tem, da se upošteva dejstvo, da bomo uporabili tudi obnovljivo proizvedeno električno energijo, potem rabljena jedilna olja in živalske maščobe. To torej pomeni, da bomo ostali nekje pri 2,5 odstotkih od 10 odstotnega cilja in to je nekako že implicitni cilj za goriva druge generacije. Tako da nam se zdi, da je to že ugrajeno v to in ni nobene posebne potrebe po določanju eh, podciljev. Prav tako pa seveda vemo, da je potrebno spodbuditi tudi določene proizvode naročenih eh, krmil. Eh, prav tako je pomembno, da se tudi določene druge eh, surovine uporablja za biogorivo v prihodnje, kot naprimer gošča iz čistilnih naprav in podobno. To smo torej vključili v naš predlog in v spodbudo temu smo uporabili multiplikatorje 2 ali 4, in to odraža tudi različne stroške za uporabo teh eh, surovin pri proizvodnji goriv. Tako da vsekakor eh, skušamo, kolikor se da spodbujati uporabo teh eh, goriv druge generacije. Nekateri ste omenjali tudi vprašanje električne energije. No, v osnovi večina elektrike, ki se uporablja za uh, transport danes, odpade na železniški promet. Tega ni treba več dodatno spodbujati pri avtomobilih imamo multiplikator že vključen v zakonodajo in mislim, da to zadevo lahko vsekakor uh, uporabimo v smislu še dodatnih spodbud za uporabo elektrike za vozila v prihodnje. Nekateri ste dejali, da smo tiho glede tega, kaj bo po letu 2020. Ja, na nek način moramo biti, ker v bistvu gre za doseganje ciljev do leta 2020. Ampak, če preberete spremljajoče, uh, Eh, obrazložitve komisije in eh, tudi uvodne izjave in pa klauzulo o pregledu. Če to natančno torej preučite, potem mislim, da se vidi, da smo kar odločni na več načinov. Vsekakor smo zapisali, da si ne želimo kakršnih koli dodatnih subvencij za goriva prve generacije po letu 2020. Prav tako smo zapisali, da moramo preučiti, ali lahko tudi dejavnike ilok vključimo v kriterije trajnosti v prihodnosti. Tako da mislim, da smo vse te najrazličnejše ukrepe za obdobje poletja 2020 upoštevali. Ampak mislim, da je ključni politični vidik tu zgornja maja, potem tudi uh, upoštevanje biogriv druge generacije, prav tako pa se veselimo sodelovanja s poročevalko in poročevalci v senci v prihodnih tednih, torej v času do glasovanja v tem odporu julija in seveda v času do glasovanja v plenumu. Hvala lepa. Hvala, Filipovn. Tu je ne generalna direkcija za okolje, ampak za podnebje. E, med nami pozdravljam tudi skupino obiskovalcev regionalni in lokalni politiki Švedske. Dobrodošli v odboru za okolje Evropskega parlamenta. Zdaj pa besedo vračam poročevalki Vesenci Korin Lepaž za njen odziv. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala tudi vsem kolegom in kolegicam za vaše predloge. Res je, da si dejansko želim kompromisnega besedila, ki bo kar se da uravnotežno. Ne bom zdaj odgovarjala na stoličeno vprašanje eh, vseh. Vsekakor sem natančno prisluhnila vašim mnenjem, prav tako sem seveda prisluhnila temu, kar je imela povedati, povedati komisija. Mislim, da bi nam moralo uspeti najti dogovor glede zgornje meje, potem tudi glede podrejenih ciljev. Gospod Grostet, naj povem, da sem eh, ravno prej govorila o algah, kajti zdi se mi dejansko, da je to tehnologija, ki je še kako zanimiva in jo je treba upoštevati kot. Uh, dejavnik, ki predstavlja multiplikator. Tako da mislim, da so določene konvergence pri vsem tem, kar so različni govorniki povedali in iskreno upam, da bomo na naslednjem zasedanju sporočevalci v senci lahko dosegli dogovor in da ne bomo glasovali o ne vem koliko sto amandmajih v juliju in da bomo imeli uravnoteženo, a odločno stališče našega odbora, kajti to je konec koncev naša vloga, se pravi, da nakažemo usmeritev, ki gre v prid okolju in boju proti podnebnim spremembam, tako da na tej podlagi potem lahko skupaj s kolegi pripravimo uh, razpravo v plenumu. Torej, hvala še enkrat za zelo zanimivo razpravo. Hvala lepa, Korin Lepaž, tudi za te spodbudne besede. Hvala tudi vsem sodelujočim v razpravi glasovanje v odboru za okolje torej bo 10. julija, nekaj časa torej še je, čeprav ne, ne vem kako veliko, septembra potem pa sledi glasovanje v plenumu. Tako, da pa gremo naprej, točka 14 na dnevnem redu, tu gre za spremembo direktive o presvoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. Uh, poročevalec je Andreja Zanoni, ki mu tudi predajam besedo. Hvala, predsedujoča. Tudi ta tematika je izjemno kompleksna. Govorimo o direktivi o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. Prosim vas za potrpožljivost, če bom govoril nekoliko dlje, kakšno minuto, kaj ti zadeva je res kompleksna. 6. maja sem predstavil osnutek poročila. Uloženih je bilo 530 predlogov sprememb, odbora 5 in tran boste verjetno uložila še kakšen predlog spremembe. Ne bom predolg, ampak vseeno bi se rad omejil na tiste ključne tematike, na katere je tudi letelo največje število predlogov sprememb. Izjeme, potem usklajen postopek, one-stop shop, torej enotno okence, dejavniki, na podlagi katerih bomo merili učinek, potem akreditirani strokovnjaki, udeležba javnosti, sodelovanje organov, ekspost oceljeva, ocenjevanje in plin iz krilovca. Kolegice in kolegi Arsenis Gutierrez, Ferreira in drugi poročevalci v senci so podali predloge sprememb, s katerimi se strinjam, zato ker smo predlog komisije dopolnili z novimi elementi. Glede tega predloga smo se že pozitivno izrazili in mislim, da je ta predlog dober. Kar zadeva samo opredelitev urbanističnega zgodovinskega kraja, potem ostalo, kar je predlagala kolegica Gutierrez, potem je tudi vprašanje poenostavljenega dostopa do informacij strani zainteresirane javnosti. Na voljo naj bi imeli eno samo okence, kjer naj bi imeli na voljo tudi podatke v zvezi z okoljem. Kolega Arsenij se je to predlagal, gospa Gutierrez potem predlaga tudi standardizacijo, poenostaviti je treba sam postopek, ga narediti hitrejšega. Potem vprašanje prenosa upoštevati je treba seveda vsak posamezen projekt posebej, ga obravnavati v luči regije, kjer naj bi se izvajal. Tudi komisijo smo vprašali, kaj meni o tem. Strinjam se s predlogi kolegice Belje, ki pravi, da bi morali postopek odločanja poenostaviti, da bi morala tudi javnost imeti možnost sodelovanja. Kolega Ferreira je večkrat skupaj s kolegico Klas prosil, da upoštevamo tudi, kakšen bo začetni vpliv posameznega projekta. Kolegi iz ILS, e Fehner, Zebr, Klas, Florence in tudi iz naše skupine, kot so Kramer in Davis, ter seveda kolega Stevenson, izhaja iz nekoliko drugačne perspektive. Ti zadnji predlogi sprememb so nekoliko bolj kritični glede novih predlogov komisije. Pravijo, da bi morali samo direktivo nekoliko poenostaviti, spremenili naj bi celo cele dele same direktive, poenostavili postopek. Prepričan sem, da se večina kolegov zauzema za dosego istega cilja, to pa je, da dosežemo konkreten rezultat še pred zaključkom mandata, zato da bi Unija imela na voljo učinkovit instrument za doseganje vsega tistega, kar si je zastavila. Pri nekaterih vprašanjih smo storili korak nazaj. Sprejel sem številne predloge kolegic in kolegov. Pri temeljnih točkah tega predloga pa sem neomajan. Želim si seveda, da dosežemo čim večje soglasje med političnimi skupinami, zato da bi imeli tudi čim bolj odločen mandat za pogajanja z litvanskim predsedstvom takoj po poletju. Upam, da bomo dosegli dogovor že v prvem branju. Sedaj pa ključne problematike. Nekaj kompromisnih predlogov sem že pripravil, tudi kolegom sem jih posredoval. Kar zadeva rušenje, večina kolegov pravi, da bi tu morali upoštevati celovit projekt. Besedilo, kot ga predlaga komisija, je bolj enostavno, zato ker upošteva tudi sodbo sodišča 50 skozi nič 9. Ampak, če bomo to vključili v opredelitev, bomo s tem samo vnesli zmedo in zaskrbljenost. Vsa rušitvena dela ne vplivajo negativno na okolje, ampak vseeno bi morala biti predmet postopka. Zato se mi zdi, da bi morali najprej vzpostaviti neposredno povezavo med rušenjem in nekim projektom. V predlogi Florence, Kramer, Gardini, Arsenis in tako naprej se to omenja. Potrebujemo ustrezno formulacijo. Kolegica Tisanjo predlaga, pravi, da bi v vsakem primeru morali preveriti, ali je rušenje res treba podvreči. Postopku upoštevati je treba prilogo 1 in 2, ki govori o projektih, v Oceniti je treba, ali bo projekt res negativno vplival na okolje. Arsenis in Gutierrez sta mnenja, da bi morali enako obravnavo zagotoviti tudi za rušina dela iz priloge 4. Potem One Stop Shop, vse na enem mestu. Sam sem se bolj zauzemal za predlog komisije. Zelo se nam je, da je usklajevanje med postopki in vzpostavitev enega samega organa smiselno, zato ker bi s tem poenostavili in pospešili postopek v svojem osnutku. Se teh točk pravzaprav nisem dotikal. Predlog komisije pa je zelo jasen glede tistih zadev, kjer so kolegi Tyson, Florence, Davis in tako naprej menili, da bi države članice morale imeti proste roke pri izbiri samega upravnega urejanja, da bi morali torej, te zadeve prepustiti v odločene državam članicam, predvsem kolegi iz zvezno urejenih držav, so, držav so se oglasili s tem v zvezi. Potem je tu še vprašanje pridobivanja kakovostnih informacij glede tega, kakšen kakšne posledice in kakšen vpliv bi lahko imel nek projekt na okolje. Samo na podlagi kakovostnih informacij se lahko potem tudi obveščeno odločamo. Morda je zato res smiselno, da vzpostavimo tudi to okence vse na enem mestu. Direktivo o PVO in ostale zakonodajne akte bi morali obravnavati skladno z sklenjenim postopkom, razen če države članice ne bodo mnenja, da je izvajanje tovrstnih postopkov nesorazmerno oziroma da škodi doseganju ciljev iz direktive o PVO ali ciljem, ki jih omenjajo drugi zakonodajni akti Evropske unije. Tiste države članice, ki bodo želele, bodo lahko tudi imenovale odgovornega organa za pospešitev in ponastavitev postopka za vsak posamezen projekt. Komisija pa bo predelila tudi posamezne smernice za izvajanje to vrstnega usklajenega ali skupnega postopka. Ti postopki bodo prostovoljni. Upam, da se bodo kolegi strinjali z mojim predlogom. Potem naslednje vprašanje. Okoljski dejavniki. Tudi ta tematika je bila deležna predsejšnje pozornosti strani kolegov. Navedli so nov seznam teh dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri presoji vpliva posameznega projekta, naprimer biotska raznovrstnost, potem podnebne spremembe in tako naprej. Nekateri kolegi pa so predlagali opredelitev biotske raznovrstnosti na podlagi konvencije Združenih narodov biotske raznovrstnosti. Pravijo, da bi morali to besedo črtati, da bi morali uporabiti formulacijo iz trenutno veljavne direktive, ki omenja samo floro in fauno. Mislim, da bi morali izredno omenjati biotsko raznovrstnost, še posebej v tej direktivi, ampak sama opredelitev, ki jo podajam, očitno še ni odpravila pomislekov številnih kolegov. Zato sem kolegom, poročevalcem Senci, predlagal kompromisno besedilo, ki navaja, da je biotska raznovrstnost vezana na vse vrste flore in faune, tako je predlagala kolegica Tison. Glede okoljskih dejavnikov, naj povem še to, da se nam je zdelo smiselno vključiti predlog spremembe Belje. Tudi kolega Stevenson je podal predlog spremembe glede morebitnih tvegan za nastane katastrof. Potem je tu še vprašanje podnebnih sprememb. V številnih predlogih sprememb, ki so šli v nasprotno smer, sem skušal ugoditi kolegu Florencu, Stevensonu, Soniku in Sebertu, da bi besedo spremembe črtali, da bi dali večji podarek podnebju. Mislim, da bi se morali boriti proti vsem vzrokom za nastanek podnebnih sprememb. Moram reči, da zadeve niso bile enostavne, ampak dosegal sem nek rezultat. ki pravi, da bi morali vsak posamezen projekt ocenjevati z vidika vpliva na lokalne podnebne spremembe, ne pa globalne. Sedaj pa člen 4. Screening. Komisija je tu stvari okrepila, predlaga novo prilogo 2a, ki vsebuje seznam informacij, ki jih mora posameznik posredovati pristojnim organom. Številni kolegi so menili, da bomo s tem preveč obremenili posameznika, ki pripravlja projekt, ker bo moral posredovati preveliko število informacij. Lahko bi sicer opredelili seznam informacij, ki jih je treba posredovati, kajti s tem bi olajšali tudi dialog med pristojnim organom in posameznikom, ampak s tem bi morda odpravili tudi zmedo, ki ponavadi nastaja v tej fazi projekta. Nekateri kolegi predlagajo, da bi enostavno črtali to prilogo Florence Kramer in ostali to predlagajo. To bi bilo smiselno zato, da ohranimo prilogo 2a, vendar je treba pojasniti, da informacije, ki jih je treba posredovati, ne smejo biti širše od nekega povzetka. Poleg tega bi morale to biti res minimalne informacije, ki jih pristojni organi potrebujejo, zato da sprejme odločitev. Upam, da se bodo kolegi strinjali s predlaganim pristopom. V prihodnjih dnevih bom podal še druge kompromisne predloge, ki se nanašajo na druge, predvsej občutljive točke. Najprej akreditirani strokovnjaki, potem področje uporabe, se pravi, kje naj bi se uporabljala ta direktiva koliko informacij je treba posredovati, iz katerega področja komisija je svojim predlogom spodbudila polemične razprave. Gardini, Tisnem, Filner, Florence in tako naprej so podali predloge sprememb s tem v zvezi, pravijo, da bi postopek moral biti fleksibilen. Mislim, da če bi upoštevali predlog komisije, bi se postopek preveč podaljšal in istočasno bi morali strokovnjaki iskati pomoč pri pristojnem organu. Tako kot pri skriningu sem se tudi tu zauzel za pristop komisije, vendar kolegicam in kolegom zato tudi predlagam, da sprejmata predlog. Črtali bi obveznost tega elementa. Mislim, da ne bi več smeli sistematično ocenjevati, tega, kako široko bo področje uporabe nekega projekta, to bi morali storiti samo na izredno zahtevo pristojnega organa. Pri okoljskih poročilih komisija predlaga, da bi se obrnili tudi na akreditirane strokovnjake, bodi si za pripravo poročila, bodi si za oceno poročila. Strinjam se s tistimi kolegi, ki pravijo, da bi bilo izvajanje takšnega sistema preveč kompleksno, preveč obremenjujoče. Beseda akreditacija tudi v moji državi, v Italiji, pravzaprav asocira na preveč zapletene postopke, ki se jim vsak želi izogniti. V svojem predlogu sem zato želel črtati besedo akreditacija. Želel pa sem natančno pojasniti, da se lahko posameznik obrne tudi na interne strokovnjake, zato da pripravi poročilo o okoljskih vplivih. Vendar ti ne morejo biti seveda neodvisni, ker so interni. Vseeno pa morajo biti strokovnjaki pristojni in kompetentni, kot pravi kolega Stevenson. Še dve minuti, pa bom zaključil. Pomembno je tudi, da pristojni organ preveri okoljsko poročilo da to storijo kvalificirani tehnični strokovnjaki, ki pa so predvsem neodvisni, torej objektivni. Ti naj podajo objektivno znanstveno oceno, ne da bi kdorkoli pri tem vplival na njih ali pa da bi se kdorkoli vmešaval v njihovo delo, bodi si pristojni organ, bodi si posameznik. Komisija pravi eno ali drugo, sam pravim oboje. Še zadnje pripombe, zadnje tri zadeve. Izjeme. Kolega Arsenis, pa tudi kolegica Belje, sta predlagala, da bi pri izjemah lahko prišlo do slabega izvajanja zakonodaje Evropske unije. Zato predlagam, da izjeme črtamo razen, če gre za vprašanje nacionalnega interesa in če gre za sprejemanje nujnih ukrepov za voljo civilne zaščite. Potem spremljanje in odobritev. Glede tega je bilo loženih predvsej nasprotujočih predlogov sprememb. Sam bi predlagal kompromisni predlog spremembe. Nasprotujem tistim predlogom spremembe, ki naj bi odpravili spremljanje. Pristojni organi bi, po mojem mnenju, morali imeti možnost, da odobrijo nek projekt, še posebej, če bo ta imel precejšnje posledice na okolje, pristojni organ lahko tudi sprejme odločitev, da bo spremljal izvajanje projekta. V vsakem primeru pa je treba predvideti potem korektivne ukrepe. Kolega Arsenis je to predlagal in to sem omenil tudi v svojem poročilu. Zaključil bom. Še minuta, če smem. Potem retroaktivnost. Veliko predlogov sprememb je bilo vloženih na to, ampak tudi tu imamo še nekaj manevrskega prostora, da dosežemo kompromis. Kolegi imajo prav, ki trdijo, da potrebujemo pravno varnost, zato smo rekli, da se lahko začasno doži izvajanje trenutne direktive pod pogojem, da se pripravlja poročilo. Še plin iz krilavca, glede tega je bilo vloženih kar nekaj predlogov sprememb, zdi se mi, da bo pri teh težko najti kompromis, zato ker obstajajo resnično izjemno raznolika stališča. Kolega Grote, kolegica Belje, kolega Preljo so prosili, da natančno opredelimo tudi fracking. Pravijo, da bi morali uporabiti to previdnostno načelo. To bi morali vse omeniti v prilogi 1. Poročevalci v senci naj bi se srečali 25. junija o pol treh. Upam, da se bomo takrat uspeli dogovoriti, tako da bomo 4. julija lahko v Strasboru nedvomno glasovali. Tako bo tudi odbor Envi lahko svetom sprožil trialog, sedaj pa bom zanimanje prisluhnil mnenju vseh kolegic in kolegov, poročevalcev v senci in morda tudi kakšnega drugega kolega. Hvala. Hvala lepa, da ste naredili pregled 600 predlogov spremen. Prav gotovo boste imeli priložnost še pogovoriti z poročevalci v senci o predlogi spremen, tako da ni treba, da govorite o vsaki podrobnosti. Sedaj pa poročevalci v senci. Prva je Kristina Gutierrez Cortines. Hvala lepa. Najprej moram reči, da smo v skupinah trdo delali, da smo se uspeli dogovoriti. Moram reči, da sem bila deležna lepega sprejema, enako velja za moje predloge. Mislim, da smo veliko predlogov sprememb spisali skupaj, kaj je za mene najbolj pomembno. Najprej bom povedala, kaj je slabo in kaj je dobro zdi se, da naj bi s to direktivo relativno malo spremenili. Ampak, če si pogledamo širšo sliko, ta direktiva še vedno ustraja na tem, da se oblikuje preveč zapleten birokratski postopek, kot je to običajno na evropski ravni. Ampak s tem ne bomo dosegli tistega, kar želimo doseči. Mislim, da ne bi smeli ocenjevati projektov globalno, ampak lokalno in na tej podlagi ocenjevati tudi vpliv. Mislim, da bi morali stvari veliko bolj poenostaviti, standardizirati, poenostaviti, zato ker se mi zdi, da je to ključnega pomena, ker je zapisan ta cilj tudi v strategijo 2020. Na voljo imamo strategijo in presenečena sem, da Govorite tu o poenostavitvi, če je to tako ali tako enostavno doseči na birokratski ravni, ko bi lahko odpravili nepotrebna poročila, tista, ki so nujna, bi lahko skrajšali, s tem bi poenostavili delo naših uprav. S temi poročili samo povzročamo zmedo na trgu, nikakor pa ne izboljšujemo svoje konkurenčnosti. Se pravi, stvari je treba poenostaviti. Evropa ima na voljo dokumente, države članice pa bi morale poskrbeti za poenostavitev, predvsem države v svetu. In glede priloge naj povem, da v teh prilogah najdemo tudi zadeve, pri katerih res ne potrebujemo presoje vpliva. Na področju prehrane, naprimer. Če se neko podjetje vzpostavi na nekem področju, potem je seveda jasno, da se bo ocenila tudi možnost, kako bo to podjetje naprimer vplivalo na okolje, koliko vode bo porabljalo, koliko elektrike in tako naprej. Predvsem bi torej morali poskrbeti za poenostavitev, obsežno poenostavitev, potem pa še standardizacija, to je druga zadeva. Evropska unija stremi k standardizaciji, ker bi s tem poskrbeli za večjo enotnost na notranjem trgu. Vsaka država lahko potem sama odloča, ali bo k tem pristopila njene. Če se zauzemate za to, morate vedeti zakaj. Že pri standardizaciji vozil je šlo predvsem za to, da bi potem ta vozila, pa vseeno katere znamke so, lahko vozila kjerkoli po Evropi. Pred leti smo, kadarkoli smo govorili o vplivu na okolje, govorili izključno o okoljskih vprašanjih. Sedaj pa je treba upoštevati tudi industrijo. Industrija mora biti čista. Tudi, ko gre naprimer za čistine naprave, jih je treba standardizirati. Potem je treba upoštevati kraj, kjer ima neko podjetje sedež. Veliko krat se zgodi, da naprimer vpliv vidimo širše, ne samo na lokalni ravni, pa naj se gre za energijo ali karkoli drugega. Nemčija, Združeno kraljestvo in kar nekaj drugih držav izvaja naslednji postopek. Najprej opravijo prvi screening pri teh večjih projektih in v tem screeningu natančno opredelijo, ali je nekaj trajnostno ali ne, če ne poiščejo alternativno možnost, opravijo presojo vpliva, ne pa da zahtevajo poročilo na 7000 straneh, ki ga potem nihče ne prebere. Treba je zbližati stališča, poskrbeti za standardizacijo. Naprimer, če se spomnite gradnje velike avtoceste na jugu Združenega kraljestva. Takrat so projekt zavrnili, zato ker tega niso želeli. Najprej so imeli predhodni screening. Tiste države, ki želijo izvajati take postopke, to lahko, ampak mi se zauzemamo predvsem za to, da bi nekoristne postopke odpravili. Potem, koliko časa naj čakamo na poročilo? Štiri leta je predolgo obdobje. Komisija je podala predlog, s katerim se ne strinjamo. Zapisati moramo, kako dolgo naj bo poročilo, da ne bo prišlo do zlorab. Poleg tega s tem nastajajo samo nepotrebni stroški. Potem ni tu še vprašanje kulturne dediščine. Kulturno dediščino smo vedno omenjali v direktivah, ki se ukvarjajo z eh, vplivom na okolje. Nekatere države so res zgledne, naprimer Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo, Italija, ampak druge države pa sploh ne razumejo, zakaj pri tem gre. Ne želim, da bi sprejema, ne želim sprejemati tu zavezujočih pravil, Poglejte si člen 6 iz direktive o habitatih. Tam je zapisano, katera merila naj se uporabljajo. Mislim, da bi komisija lahko tudi tu podala enake predloge. Torej potrebujemo neke smernice glede kazalnikov. Še zadnja zadeva. Mislim, da je to zanimivo. Vsa ta razprava glede enega pristojnega organa. Tiste države, ki že imajo tak regionalni ali kakršen koli drug pristojni organ, naj stvari pustijo takšne, kot so. Če pa želi imeti neka država dodatni pristojni organ ali pa enega samega, naj to možnost tudi ima. Se pravi, lahko bi dali priporočilo, da se lahko določi en sam pristojni organ. En sam pristojni organ naj ne bo zavezujoč, ampak prostovoljen kar nekaj izkušenj že imam s tem delom in lahko povem, da nisem proti temu, kaj predlagate. Poglejte, kaj smo storili pri direktivi obnovljivih virih. Pomembno je, kaj se dogaja na tistih zemliščih, kjer se pogosto pojavljajo potresi ali ki so blizu vode. V številnih primerjih ni problem samo podnebnih spremembah, temveč v tem, da se je gradilo na napačnih mestih. Včasih smo gradili naprimer ceste tudi ob nasipih in tako naprej, potem je prihajalo do poplav in tako naprej. Poleg tega veste, da če gradite ob vodi, lahko pride do težav. V Nemčiji so se tega problema dobro lotili, odpravili so tveganja na tem področju, zlasti če obstaja veliko tveganje za poplave. Pri potresnih območjih ne gre za to, da ne bi gradili na teh območjih. Veliko potresov je v Evropi in izven Evrope. Lahko pa damo kakšna vodila glede gradnje in pogojev za gradnjo. Ti pogoji se razlikujejo v potresnih in nepotresnih območjih. V potresnih območjih je treba jasno opozoriti na to nevarnost, naprimer na japonskem je precej potresnih območij, pa se zgradbe ne rušijo, ker so ustrezno grajene. Ampak lepo prosim, nikar ne mešajte stvari. To so moje splošne pripombe, ampak še enkrat ne povdarim, poenostavitev, manj birokracije in tako naprej. To je ključnega pomena. Hvala. Hvala, naslednji dobi besedo Krito Narsenis. No, It is indeed, uh... Hvala lepa. Dejansko gre za zelo pomembno zakonodajo, ki jo v tem mandatu nekoliko spreminjamo. Eden izmed največjih pomislekov je vprašanje neodvisnosti avtorjev presoje vplivov na okolje. Ti ljudje morajo biti nepristranski, tako da lahko resnično identificirajo probleme in poskrbijo za njihovo oblažitev. Zapreti moramo vrzeli. govorim o vrzelih, ki so ovirale do sedaj izvajanje te zakonodaje. Torej, odpraviti je treba pomankljivosti, kako naprimer tiste v zvezi z industrijo plina in pa nafte. Torej, če želimo tukaj eh, pripraviti presoje vplivov na okolje, tukaj nimamo takšnih presoj za raziskave, čeprav imajo ti pogosto pomemben učinek. Tukaj bi morali prav tako imeti zavezujočo presojo vplivov na okolja. Pa še nekaj besed o poenostavitvi. Tako zavezujoča narava mora biti bolj jasna, kakor tudi možnost dostopa javnosti do teh informacij. Mislim, da bi morali imeti spletno stran v vsaki državi članici. Se nismo več v 70-ih ali pa v 80-ih letih, ko bi vse prebrali samo v časopisih. živimo v dobi interneta in zato moramo vse, kar opravimo pri presoji vplivov na okolje, objaviti na spletni strani. Številne druge vidike je omenil poročevalec. Mislim, da so ideje dobre. Poročevalec je že zelo natančno kartografira vse vidike in čestita mu za odlično delo, ki ga je upravil. Zahvaljujem se mu tudi za zelo dobro sodelovanje. Za vseh strani hvala. Hvala. Gospa Beli, skupina zelenih. Euh, Hvala, gospa predsedujoča. Se bom lotila kar bistvenega, kar je bilo veliko že povedanega. Tudi jaz bi se rada še enkrat zahvalila poročevalcu, gospodu Zanonijo, za odlično upravljeno delo po eni strani, po drugi strani pa tudi za njegovo pripravljenost sodelovati z vsemi deležniki, kar zadeva to direktivo o presoji vplivov. Pomembno je seveda, da smo pripravljeni na sklepanje kompromisov, ki bodo zadovoljili vse. Pomembno pa je tudi, da naredimo korak naprej in eh, da premostimo vrzeli v obstoječi zakonodaji, kajti to je konec koncev tudi namen spremembe te zakonodaje z področja presojo presoje vpliva na okolje. Veliko amandmajev je bilo vloženih, poročevalec jih je tudi omenil, ker veliko med njimi je nekaj konstruktivnih, bi pa vendarle v tej fazi dejala, da ugotavljam in oblašu, obžalujem, da je kar nekaj amandmajev takšnih, da je njihov edini namen omejiti doseg te zakonodaje in uh, eh, celo narediti korak nazaj od tega, kar imamo zdaj v smislu izvajanja presoj vplivov na okolje. Pomembno je, da imamo jasen postopek, ki upošteva vse okoljske zahteve in eh, pomembno je, da tudi pristojnim organom da možnost za to, da se obere kar se da. jasen pristop, da se tudi prepreči prekomerne, prekomerno število pritožb po zaključenem postopku. No in kot so dejali kolegi, pomembno je, da zasledujemo cilje strategije EU 2020, tu so tudi določeni okoljski eh, cilji kot eh, naprimer boj proti podnebnim spremembam in izgubi biotske raznovrstnosti. Najhuje bi bilo, če bi izgubili dosežke, ki smo jih uspeli do sedaj uveljaviti. No in to je tudi razlog, zakaj je kompromisni amandmaj poroševalca eh, v tem trenutku, ki so deležni naše podpore. Naj tudi povem, da je za nas eh, tudi pomembna skrajna meja, namreč, če bi oslabili besedilo, bi to bil zelo negativen signal glede na pogajanja, ki bodo sledila s svetom, predvsem pa v očeh javnosti in eh, v očeh gospodarstva, kar zadeva sodelovanje pri strategiji za zagotovanje trajnostnega razvoja, za razvoj zelenega gospodarstva, o čemer veliko govorimo od samega začetka našega mandata in če bomo naredili korak nazaj pri tem besedilu, potem eh, se bojim, da bomo zapravili zaupanje, ki, je bilo, eh, ki nam je bilo dano. Zato smo mi poročevalci v senci, zagovorniki ambicioznega pristopa Evropskega parlamenta, še naprej bomo torej delali v duhu kompromisa z, kot rečeno, edinim namenom, da ta zakonodaja doseže svoj eh, cilj. Konec koncev smo v odboru za, okolje ne v odboru za industrijo in eh, mislim, da je pomembno, da sprememo ustrezne odločitve na področju industrije, eh, e, e, infrastrukture in gospodarstva. Tako da, gospod Zanoni, lahko računate na našo eh, podporo in vsekakor je pomembno, da iz vašega dela izide jasna ambicija Evropskega parlamenta na čim višji ravni. Hvala lepa. naslednji dobi besedo. Gospod Stevenson. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se gospodu Zanoniju za njegovo dobro sodelovanje z poročevalci v senci pri tej pomembni temi. Presenečen sem bil, da smo dobili toliko predlogov sprememb, kajti na prvem srečanju nekje maja se je zdelo, da vsi drž poročevalci v senci podpirajo stališče gospoda Zanonija. Čudno je, da imamo sedaj kar 500 predolgo sprememb. No, moram pa reči, da sem tudi sam zakrivil nekateri izmed teh predlogov sprememb, eh, kot je povedal že pročevalec. Upam, da bodo moji predlogi sprememb uspeli doseči nekoliko prožnosti, kajti gre za direktivo, ne za uredbo. Ne gre za to, da želimo razvodeniti predlog komisije, ampak gre za spoznanje, da v času gospodarske krize ne moremo usiljevati administrativnih bremen državam članicam. Nasprotno, ponuditi moramo več prožnosti. sam se zauzemam za stroge kontrole, za stroge ukrepe, vendar pa moramo ohraniti tudi določeno mero prožnosti za države članice. No, um, glavno vprašanje je proces skrininga, akreditacija strokovnjakov, usklajeno pripravljanje presoje vplivov na okolje. Podpiram tudi točko vse na enem mestu, ampak eh, vseeno moramo tukaj upoštevati načelo subsidijarnosti. Kar se tiče procesa screeninga, se strinjam s tem, da bi morali to presojo vplivo na okolje zahtevati samo, če obstaja utemeljen razlog za to nam no, menimo, da bodo takšni učinki obstajali. Ne potrebujemo pa presoje učinkov za to, da bi lahko naredili kasneje presoje učinkov na okolje. Mislim, da je tudi desetmesečno obdobje nesorazmerno dolgo za, za te podstopke. Kar se tiče petega člena, želimo zagotoviti, da bodo presoje vplivov, zajele vse učinke predlaganih projektov. Vendar pa ne moramo od strokovnjakov zahtevati naj ponudijo informacije za alternative, se tam nimajo oni nobenih pristojnosti ali pa zato niso usposobljeni. Ampak zdi se, da komisija predlaga ravno to. Potem, kar se tiče akreditacije strokovnjakov, to je prav gotovo pomemben vidik novega predloga. Sam menim, da moramo prav gotovo zagotoviti, da bodo vse PVO iz, narejene na strokoven način in zato želim videti izraz kvalificirani, tehnično sposoben na mesto akreditiran. Zdi se mi, da ta zahteva po akreditaciji ne zagotovi nujno kakovosti PVO-jev. In uh, ko gre za določanje samega procesa akreditacije, se ta razlikuje od države članice do države članice in že samo to bi lahko ustvarjalo neenaka izhodiš, izhodišča. Uložil sem predloge spremem, ki želijo zagotoviti večjo stopno sodelovanja javnosti. In želim si, da bi razumeli tudi to, da lahko te presoje učinkov vplivajo na cene nepremičnin ljudi, ki živijo v bližini načrtovanih projektov. In tega nismo nikoli upoštevali ne pri nacionalni, ne pri evropski zakonodaji. Čeprav je to resen problem in sam se zelo, so, zelo pogosto soočam s tem v mojem volilnem okrožju. Potem še nekaj besed o kompromisnih predlogih sprememb. skrbi me degradacija šotnih območij, ko gre za gradnjo veternih farm. To je kontraproduktivno. Upal sem, da bomo to pokrili pri omembi tal. Ampak sedaj sem izvedel, da za številne države članice šota ni zem, ni, niso tla, niso zemlja, ampak eh, minerali. Zato mm, prosim za posnilo komisije o tem, če šoto ne pokrivamo v direktivi o tleh, kje potem lahko pokrivamo šoto. Tukaj bi potreboval nekaj več jasnosti. Zahvaljujem se gospodu Zanonijo in vsem pročvalcem v senci za njihovo sodelovanje. Upam, da bo odbor podprl moje predloge sprememb. Se mislim, da bi na ta način direktiva postala bolj. Eh, da bi bolje zaščitila okolje, če bi bili moji predloge sprememb sprejeti. Hvala lepa, s tem smo okončali krok poročevalce v senci. Še dva govornika sta se javila k besedi, k temu bi dodala še sebe, če bo to možno. No, ampak glede na to, da je že pozno, se moramo omejiti čas za govor, recimo tri minute na govornika. Karl Heitz, Florence, naslednji. Hvala lepa. Kratek bom, kaj ti veliko je že bilo povedano. Kristina Gutierrez je rekla, da mora vse skupaj postati bolj enostavno, da moramo znižati administrativna bremena in da moramo poskrbeti za dodano vrednost. Želim spomniti na to, da smo imeli posvetovanje z komisijo z več kot 2000 prispevki in polovica teh prihaja iz moje države. In jaz se sprašujem, zakaj je temu tako? Zakaj se v moji državi sami sebe oviramo? kajti ravno pri nas je prišlo do največjih problemov pri izvajanju. Če bomo sedaj poenotili vse skupaj na evropski ravni, se sprašujem, če bo s tem vse, postalo vse skupaj bolj enostavno. Um, dobro, v Nemčiji imamo s tem veliko problemov, ampak spreminja, skrbi me, da je značilnost PVO takšna, da na podlagi enega projekta ugotovimo nekaj, potem to posplošimo in ne vem, če je možno tako postopati. Mislim, da bi morali ohraniti določeno stopnjo prožnosti. Seveda pa moramo pri tem ohraniti naše skupne cilje. Sam sem zelo skeptičen, ko gre za vprašanje strokovnjakov. V moji državi obstaja veliko posebnih obratov, industrijskih, naftnih, avtomobilskih in tako naprej. In tudi v drugih državah je tako. Ampak, da bi za vsak kemični obrat morali imeti posebnega strokovnjaka, to se mi ne zdi izvedljivo. Mislim, da bi bilo bolje, če bi obrati tukaj sodelovali z organizacijami in pa z univerzami ne moremo sedaj kar vsega skupaj poenotiti, ko gre za vprašanje strokovnjakov. Prav tako me skrbijo ti alternativne ocene. Če bi sam želel eh, zgraditi elektrarno na premok, na primer, potem eh, se mi ne zdi prav, da bi moral predtem najprej presoditi alternativo, ali ne bi bilo, molje, ali ne bi bilo morda bolje izgraditi uh, eh, veterno farmo. Če bi potem neka, re, če bi neka re, regija menila, da lahko poskrbi za alternativo, dobro, to lahko naredi, ampak to, da mi to predpisujemo, se mi pa ne zdi smiselno, to se mi zdi pretirano. No, še veliko sem si zapisal, ampak moji pametni kolegi so vse to že omenili in zato eh, se bom tukaj ustavil. Hvala, da ste se držali časa. Naslednja je Franspos Grostet. Hvala, gospa predsedujoča. Moram povedati, da bom imela dokaj eh, zoperen prispevek, ker me zelo skrbi ta predlog Evropske komisije. Namreč opravka imamo z direktivo iz leta 2009, ki niti ni v celoti prenešena v vse države članice. In ponovno imamo pred seboj predlog novega besedila. Kako naj se kdo sploh tu znajde? Mislim, da bilo bolje, če začnemo nadzirati ustrezno izvajanje oziroma prenos naših direktiv, namesto da vedno znova kaj dodajemo. Ja, Evropska komisija je predlagala tu besedilo, ki bo manj težko jasnejše, enostavnejše, ampak eh, žal temu ni tako iskreno povedano. In eh, ta predlog je izjemno zapleten, dolg in drag. Naj dam nekaj primerov. Če pogledamo natančno to besedilo, potem vidimo, da bo strošek teh študij zrasel za 40 do 50 odstotkov. Ali je to pravi čas? nalagati to investitorjem v tem času. Potem, ker zadeva ta screening, pregled, o tem smo že govorili. In eh, lahko se vprašamo, čemu lahko sploh služi ta obveznost izvajati študijo učinka, presojo vplivov, kajti ko preberemo besedilo in priloge, vidimo, da je vse skupaj popolna aberacija. Kar zadeva roke, nekateri ste že govorili o rokih, ki da so predolgi. In res je, tu gre za, bom narekoval, razumne roke, ampak eh, ta termin je zelo nedorečen, ne omogoča nam, da določimo to, kar hočemo, torej jasne roke za vsako fazo postopka, da, na ta način, da se na ta način izognemo zamudam pri izvajanju investicij, da ne povzročamo dodatnih stroškov. Gre torej za eh, pomembne investicije, pravimo, da potrebujemo razumne roke, ampak gledajte, to, to ni nekaj, kar je izvedljivo. To je treba vedeti v vsaki fazi postopka. Potem biotska raznovrstnost. To je tudi definicija, ki je mnogo premalo dorečena. Čim rečemo biotska raznovrstnost, je govora o ne vem kakšnih vse uh, rožah. Ampak eh, imamo veliko oddaljenih regij in na prekomorski departmaju Francije, kjer se sploh eh, ne ve, koliko vse različnih eh, živalskih in eh, rastlinskih vrst imajo. Tako da s tem mislim, da vse blokiramo. In potem najboljše do vsega, tu je treba preučiti verjeten razvoj stanja okolja, če takšnega projekta ne bi bilo. To, to je neizvedljivo. No, skratka, vse te primere dajem zato, da pokažem, kako neprimerno je skupaj, vse skupaj in da ne gre v pravo smer. In še na zadnje, člen 3, ta zahteva, da vsi nosilci projektov ali koristniki projektov sprožijo eh, postopek za presojo vplivov še pred eh, sprejemom te direktive eh, in se podrediti novim zahtevam, če tudi to še ne bo uveljavljeno. Skratka, gre za to, da se bo večina projektov ustavila, da se bo Eh, vse skupaj mora začeti od znova. Tako da po mojem mnenju je to kar se da negativna možna eh, tehnokratska vizija Evrope in naši državljani, naše, naša mala in srednja velika podjetja tega ne more več podpirati. Gre za res neizvedljive zahteve v realnosti. Oni zahtevajo transparentnost. Vsi se strinjamo o presojah vplivov, vsi se strinjamo, ampak eh, naši državljani in podjetja zahtevajo eh, preglednost. Eh, transparentnost in spodbude k investicijam, ne pa protislovja. Mislim, da bomo na ta način povzročili velike težave pri naših eh, lokalnih in nacionalnih zakonodajalcih, ki bodo postali na nek način zaporniki oziroma jetniki te zakonodaje. Karl Schlüter. Hvala lepa. Gospa Grostit, kaj bi rekli, če bi recimo nekaj izgradili, potem pa bi se izkazalo, da je tam živela posebna vrsta živali, ki je vsebovala živilo za, ki je vsebovala zdravilo za raka, pa smo potem to rastlino ali žival ubili. Naj vas spomnim na to, da številna zdravila dobimo iz divjih vrst in če sploh ne preverite, ali takšne vrste obstajajo, preden jih uničite, potem lahko izgubljamo zelo dragocene vire. No, veliko je že bilo rečeno danes, ampak naj povem nekaj besed o, o predlogih sprememb. Ne zdi se mi smiselno da nimamo presoj vplivov za vojaške investicije. Ampak, če ne, nimamo teh presoj, če spoh ne vemo, kaj uničujemo, potem se lahko zgodi, da stvari uničimo po nepotrebnem. Pa še nek pomembni predlog spremembe tukaj obstaja. O frackingu tudi tukaj moramo vedeti, kakšni so vplivi na okolje. To je osnova za to, da lahko ocenimo škodo, če uničimo nekaj za frackingom. Potem pomembno je tudi to, da si ogledamo možnost alternativnih scenarijev. Tudi pri trenutni zakonodaji moramo oceniti, kaj bi se zgodilo v primeru neukrepanja. In veliko je primerov iz moje države in drugih kar smo na primer iskali alternativne rute za železnice, za nove ceste. Vse čas je zgodilo, da smo pravzaprav minimizirali okoljsko škodo. Zato je zelo pomembno, da ocenimo in raziščemo tudi možnost alternativ. To je pomembno za nacionalno in evropsko gospodarstvo. Zakaj bi metali denar skozi okno, uničevali pomembne vire in potem potem uporabljali davkoplačevalski denar, da to ponovno spostavimo. Holger Kramer. Kratek bom. Strinjam se v glavnem z eh, Karl Heinzom Floricom in pa François Grostet. Um, imamo zakonodajo o PVO, ki se v nekaterih državah izvaja na učinkovit način sam. Uh, prihajam iz iste države kot Karl Heinz Florence in tudi tam si prizadevamo za izvajanje te zakonodaje, ampak praksa kaže na to, da je kljub visoki stopnji implementacije vse skupaj zelo problematično. No, uh, ko gre za PVO, moramo najprej poskrbeti za to, da se bo izvajala obstoječa zakonodaja, preden se skupaj razširimo. To, kar predlaga komisija, prihaja ob problematičnem trenutku, Evropska unija je v zelo velikih gospodarskih težavah. Ne gre za to, da bi sedaj morali okolje puščati ob strani, ampak zdi se mi enostavno, da sedaj ni pravi trenutek, zato, da pri presojah vplivov na okolje predlagamo nekaj, kar zelo posega v postopke, v pravno podlago. To lahko marsikateri projekt spravi v težavi. PVO pomeni, da nekaj preverimo, še preden se realizira določen projekt. In že pri projektih imamo določena strokovna mnenja. Naprimer, eh, preučim flor, eh, zakonodajo na področju flore in faune, o ptičih. Torej, ta ocena vplivov na okolje ne more biti v neskladju z temi ocenami in predlog komisije to upošteva. Ne razumem točno, kakšen je namen komisije, o tem je govoril tudi François Grostet in pa Karl-Heinz Florenc, da bi naj uh, nekdo poskrbel za, altern za alternativo oceno projekta. Naprimer, nek investitor želi začeti z projektom in potem bi lahko uh, oblasti tam po sedanjem predlogu komisije rekle, ne, ne morete se odločiti za ta projekt, ampak morate izbrati neko alternativo. To se mi zdi zelo močen poseg v podjetniško svobodo in to tudi nima nič opraviti z varovanjem okolja. Osnovnega scenarija moji kolegi niso omenili, torej nedelovanje, da bi nosilec projekta moral dokazati, bi, eh, kakšen bi bil učinek ne izvedbe nekega projekta. To se mi zdi, da so perverzno. Kako naj to deluje v praksi. To gre predaleč in upam, da predlogi sprememb eh, ta nesmisel odpravljajo. Nisem prebral vseh. To, kar je predlagala komisija, nima nič opraviti za začito okolja. ni dobro, da pravimo, da potrebujemo dobro presojo vplivov na okolje, po drugi strani pa pravimo, potrebujemo manj birokracije. To je nesmisel potrebujemo takšno presvojo vplivo na okolje, ki bo ohranila status quo. Za kakršnekoli druge ukrepe imamo sedaj malo argumentov, niso utemeljeni in spremljivo zakonodaje ne bo zrasla, če bomo v zakonodajo prenesli to, kar je sedaj predlagala komisija. Hvala lepa. Sama bom zelo kratka. E, številni ste izrazili razno razne pomisleke in jaz vas lahko razumem. Karl Heinz Florenc in pa Holger Kramer sta vse skupaj predstavila z nemškega vidika, François Grostet iz eh, Francije. Vse skupaj se zdi jasno, želimo zmanjšati birokracijo, po drugi strani pa želimo vse določiti do najmanjše podrobnosti kako lahko sploh še omogočimo, da bo izveden kakršenkoli projekt ali da bo karkoli izgrajeno. Tukaj ne gre samo za železnice, za avtoceste, gre tudi za novo električno infrastrukturo, ki jo bomo prav tako potrebovali. Kako naj imamo tukaj možnost sploh zagotoviti ustrezne presoje vplivov na okolje. Številni želijo takšne zakonodaje uporabiti za to, da preprečujejo projekte. Tudi sama sem priča temu v mojem volilnem okrožju. Uh, vedno znova se tam zaustavlja gradbene projekte in mislim, da bi morali, eh, naprimer, gradnjo mostu. Nihče pa se ne vpraša, kaj se bo zgodilo, če tega mostu ne bomo zgradili. Ne moremo zahtevati vsega, potem zraven, zraven vsega skupaj še zmanjšanje birokracije. Tukaj potrebujemo jasne postopke, sprejemati moramo odločitve, ne da jih samo preprečujemo. In no, sama prihajam iz področja kmetijstva in eh, zato mi je to zelo blizu. In eh, če vidim, na kakšen način se sedaj koristi zemljo, potem me kar boli srce. Um, Veliko škodo delamo zemliščem in nihče ne misli na to, da pri tem škodujemo dobremu rodovitnemu kmetijskemu zemlišču, šotnim območjem in tako naprej. Uh, Tudi takšna razmišljanja moramo vključiti pri tej zakonodaji. Vem, da sem sedaj vključila še nek nov vidik. Upam, da bo komisija uspela vse to postaviti v kontekst skupaj z poročevalcem. No in zaklju ob zaključku razprave dajem besedo še predstavniku komisije, gospodu Kremlisu. Thank you, Madam eh, Chair. Let me remind you briefly the objective of our proposal. It Hvala lepa. Naj vas spomnim na cilj našega predloga. Ta cilj je dvojen. Najprej želimo izboljšati kakovost PVO in želimo vse skupaj nekako poenostaviti. vsi stroškovni vidiki, vidiki poenostavitve so bili upoštevani pri oceni učinka, ki jo je pripravila komisija. In verjetno vsi veste, da je parlament našo oceno v osnovi podprl. To je torej potrdilo ugotovitve iz ocene učinka komisije. Ta dva cilja sta ključna za naš predlog in vsebujeta elemente, ki morajo soobstojati in se dopolnjevati. To je ključnega pomena za izboljšanje direktive. Temeljito smo preučili vse predloge sprememb, razdelili smo jih v tri kategorije in zato se bodo moje pripombe nanašale na te tri kategorije najprej predloge sprememb, ki lahko dejansko izboljšajo in okrepijo naš predlog in ki podpirajo cilje iz predloga. Torej gre za predloge sprememb, o katerih imamo pozitivno mnenje. In sicer gre za vprašanje kakovosti PVO, pojasnitve glede časovnega okvira in pojasnitve v zvezi z uvodnimi izjavami. ko gre za nekatere revidirane določbe iz predloga. Druga kategorija vsebuje predloge sprememb, ki podpirajo cilje predloga, ampak bo o njih potrebno še nekaj več razprave. Naj omenim samo enega zmed primerov, ki ga je omenil tudi gospod Zanoni, rušenje je lahko del projekta in zato bi tudi proces rušenja morali oceniti skupaj z projektom. Lahko pa je to tudi samostojni projekt. Če gre na primer za rušenje neke ogromne stare sovjetske zgradbe v mestu, kjer bi želeli razviti neko zeleno območje v mestnem centru, na primer. To mora biti deležno vse predhodne preveritve, kako je povedal gospod Zanoni. Potem eh, strinjamo se tudi za tistimi predlogi sprememb 133, 136 in 160, ki želijo omejiti obseg in zmanjšati število izjem. predlog spremembe 189 smo pripravljeni sprejeti, če dodamo v beseditev, da so standardizacije lahko dobrodošle tam, ker je to smiselno. Kar se tiče akreditacije strokovnjakov. Vemo, da beseda akreditacija oziroma da, to, da je to nekaj, kar ne morejo vsi sprejeti. Lahko živimo s tem, da morajo strokovnjaki imeti uh, tehnično usposobljenost in pa neodvisnost. Če ta dva elementa obstajata, potem smo lahko s tem zadovoljni. Želimo neodvisnost, strokovno znanje, ki lahko pomaga nosilcu projekta. To je en element. Po drugi strani pa želimo zagotoviti isto mero strokovnosti na ravni pristojnega organa, tako da bomo lahko izboljšali kakovost dela Pripričan sem, da bi nam tukaj lahko uspelo najti primerno obeseditev za izpolnitev našega cilja. Tretja kategorija predstavlja predloge sprememb, ki presega predlog komisije. Bodi si govorijo o določbah, ki jih predlog komisije ne vsebuje, ali pa ožajo predlog komisije in seveda bomo te predloge sprejem težko sprejeli. Potem obstaja omembe podnebnih sprememb, grožen katastrof, biotske raznovrstnosti. To so naše ključne predlogi, eh, prednostne naloge. Ko govorimo o fauni in flori, govorimo o habitatu, ko govorimo o biotske raznovrstnosti, govorimo o nečem širšem. Naj povem, da v Franciji obstaja ocena biotske raznovrstnosti. Torej, oni že imajo pravno podlago. Sedaj govorim gospe Grastet. Gre torej za odločite, ki temlijo na francoski zakonodaji, kar zadeva biotsko raznovrstnost. Kar se tiče podnebja, gospod Zanon je omenil, kako težko je oceniti učinke projekta oziroma oceniti, ali ti učinki vodijo do podnebnih sprememb. Eh, torej, projekt lahko vpliva tako na lokalno podnebje, kakor tudi na globalno podnebje. To je treba pokriti pri skopingu. Ta je ključnega pomena, kajti na ta način nosilec projekta lahko oceni, kakšni so vplivi na biosko raznovrstnost in pa na podnebje. Pogosto se zgodi, da učinki na podnebje niso veliki. Niso veliki. In scoping je tukaj lahko pomembno orodje za nosilca projekta. In to je lahko tudi možnost poenostavitve in možnost izogiba dodatnemu delu. Na ta način se tudi lahko izognemo podvajanju dela pristojnega organa in pa nosilca projekta. In izognemo se lahko oviram, ki bi se pojavile naslednje in bi kasneje in bi povzročale dodatne stroške in zavirale projekt. Še direktiva o poenostavitvi presoj vplivov na okolje, torej ta, vpliva, ta vsebuje smernice za te presoje. Ta predvideva zavezujoč vse na enem mestu in pa zavezujoč eh, določitev pristojnega organa. To je že del naše okoljske zakonodaje. To je uredba in je kot takšna že del pravnega reda v naših državah članicah. Tukaj gre za usklajevanje z strategijo za leto 2020. Namen komisije je bil, da pospešimo odobritev in pa presojo učinkov na okolje na usklajen, koordiniran način, ko gre za projekte, ki so v skupnem interesu in lahko pripeljajo do rasti in ustvarjanja delovnih mest. Naj povem, da Poljska, Nemčija in pa Avstrija, ne, tukaj omenim samo tri države članice, v teh že obstajajo zavezujoči postopki. Mesto, vse na enem mestu je tam že del pravnega okvira v državah, ki so pravzaprav šle dlje kot zahteva direktiva. Omenil sem scoping že prej. Če bo to na prostovoljni osnovi, potem ne bo doseglo svojega namena. Skoping lahko razjasni vse okoljske informacije, ki jih mora nosilec projekta zbrati, torej omenil sem že bilo skorazno vrstnost, podnebje in tako naprej. Prav tako pa lahko Skoping identificira potreben postopek. Naš predlog je ne samo to, da bi imeli skupne ali usklajene postopke, da bi to bilo zavezojoče, ampak želimo tudi skupne skupne ukrepe za PVO in pa za direktivo o habitatih in potem bi lahko to koordinirali z drugimi direktivi, okvirno direktivo o vodah in tako naprej. Potem smiselne alternative. Te so pomembne. Nažalost je gospod Florenc odšel. Ja, zaključujem gre za alternativ, specifične alternative za predlagan projekt. Se pravi, ocena alternative ne bo privedla do novega projekta. Nosilcu projekta ne bomo rekli, ne, nimam všeč, va, nimam, ni nam všeč vaš projekt, odločite se raje za, vitrne, za vetrno energijo. Ne. Potem, kar se tiče plin, plina iz skrilavca, to ni bilo vključeno v ta predlog. Tukaj moramo razmisliti o postopku frackinga. pripravljeni smo to vključiti v prilogo ena, seveda bo pa vse skupaj odvisno od uporabljenih tehnologij. In tukaj bo potrebno še nekaj dodatnega dela, zato da bomo lahko točno določili obseg, kaj vse tukaj upoštevati. Smo pa pripravljeni vključiti tudi plini skrilovca, če sta oba so zakonodajalca so zakonodajalca pripravljena to podpreti. In pa še ena beseda, šota je seveda del uh, tal, gre za organska tla. Hvala lepa, časa nam je pravzaprav že zmanjkalo, samo na kratko lahko damo besedo poročevalcu, sicer nam bodo tolmači pobegnili. Zelo na hitro. Hvala lepa vsem za potrpežljivost prisluhnil sem vsem z veliko mero pozornosti. Hvala lepa vsem poročevalcem v senci, še posebej njim, pa tudi komisiji za vse te prispevke. Sem kar pomirjen zaradi vseh teh pripomb. Moram pa reči, da sem zbegan zaradi pripomb nekaterih drugih kolegov. spremembe, ki smo jih uvedli, gredo v pravo smer. Potrebujemo ustrezno normativo, zato ker smo v času krize. Potrebujemo jasnost. Kriza je postavila omejitve. Mi bi morali začrtati poti na nedvoumen način, tako da bodo tudi države članice stvari lažje izvajale v praksi. Še nekaj bi rad dodal. Ko sem poslušal kolege, sem včasih dobil občutek, da poslušam o katastrofah, ki so se zgodile tudi v moji državi, naprimer slabo zgrajene ceste, kjer je bilo potem veliko mrtvih oseb ali pa kakšna naravna katastrofa, potem suše, ki so prizadele mesta, potem je tu še vprašanje graden ob rekah, ki niso bili, bile podane v ceni učinka. Na stvari je treba gledati seveda z vidika morebitne škode za življenje ljudi in z gospodarskega vidika, namreč na vse zadnje bodo škodo potem nosili evropski davkoplačevalci. Morda se kolegi bojijo, da bi nek projekt stal 40 ali 60 odstotkov več, ampak nekateri projekti, kot so mostovi in jezi, potem ostajajo še 100 let. Zato je morda bolj smiselno, da stvari sedaj bolj natančno opredelimo, kot pa da se v prihodnje soočimo z gospodarskimi katastrofami prekomernih razsežnosti. Mislim, da bi res morali privrčevati, skrbno moramo uporabljati vire. Vsi nam morajo natančno razložiti, kaj bodo počeli in kako, da se izognemo problemom v prihodnje. Sam bom seveda opravil razpravo tudi s poročevalci v senci. Upam, da se bomo uspeli dogovoriti, kajti naš cilj je, da sprejmemo ta zakonodajni akt. Hvala predsedujoča. Dank, herzlichen Dank dem Berichterstatter. Hvala lepa, hvala lepa poročevalcu, hvala lepa govornikom, predvsem hvala tolmačem. S tem je seja zaključena. Nadaljujemo jutri ob 9. uri zjutraj za sestankom koordinatorjev vsi ostali se pa srečamo ob desetih.